colleagues um, I'm going to begin Kolegice in kolegi, počasi bi začeli s sestankom, kljub temu, da nas ni prav veliko v dvorani, ampak eh, res je treba začeti. Najprej je prva točka sprejetje dnevnega reda, če nihče ne ogovarja, je dnevni red sprejet. Potem druga točka sporočila predsednika, tolmačenja v danščino, maltenščino, gelščino in hrvaščino, danes žal ni na voljo, potem pa še. Um, Eh, odobritev priporočil za koordinatorje oziroma imenovanje poročevalcev. Prvič, Jean Lambert z vrst zelenih je bila imenovana za poročevalko, ki bo nadomestila gospod Lunaček, ki je zapustila parlament. Gre pa za direktivo o enaki obravnavi. Gospa Kaufmann iz SND je bila imenovana za poročevalko za predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju pri negotovinskih načinih plačila. Gospa Tanja Fajon je bila imenovana za poročevalko pri začasni ponovni uvedbi mejnega nadzora na notranjih mejah. Gospod Emilijan Pavel je bil imenovan za poročevalca v zvezi s porazumom med EU in Barbadosom glede spremembe sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom v zvezi z eh, odpravo vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje in gospod Juan Fernando López Aguilar je bil imenovan za poročevalca za mnenje na lastno pobudo o humanitarnih vizumih. Se odbor strinja z vsemi temi imenovanji poročevalcev? <laughs> Um, Prav, potem je to sprejeto. In še tretja točka. Ta teden poteka teden Eh, v parlamentu v zvezi z Afriko. Eh, pripravlja se konferenca na visoki ravni in kolege bi prosil, da tudi tesno spremljate dejavnosti, ki jih pripravljamo ta teden. Naš odbor je organiziral izmenjavo mnen o odnosih med EU in Afriko za jutri, potem pa bo potekala še konferenca na visoki ravni, ki je organiziral predsednik Tajani v sredo popovdne 22. novembra tu v prostorih parlamenta. Kot rečeno, mi se seveda zauzemamo za spodbujanje takšnih dejavnosti, gre za odlične dogodke in prosim, da se jih tudi udeležujete. Potem pa še napoved o predstavitvi informacijskih sistemov na področju pravosodja in notranjih zadev v Evropski uniji. Prisluhnili bomo lahko predstavitvi o informacijskih sistemih eh, danes večer o pol sedmih po sestanku našega odbora v tej sobi, tako da se bomo lahko pripravili na jutrišnje razprave o napredku na poti k interoperabilnosti skupaj s komisijo in predsedstvom sveta. Torej danes ob 6.30 bo to potekalo. Ob 6.00 danes pa bomo glasovali elektronsko, tako da vas prosim, da si tudi že pripravite kartice za glasovanje. In še za, kon, eh, še za konec uvoda, treba je še potrditi zapisnike sej 7. septembra, 11. maja in 27. aprila. Če nihče ne nasprotuje, so zapisniki sprejeti. Tako, zdaj pa smo že prišli do četrte točke, gre za skupno razpravo, lahko z veseljem povem, s člani odbora za promet in turizem in odbora za ribištvo. Pozdravljam predsednico odbora za promet in turizem, gospod Deli, prisrčno pozdravljeni. Res sem vesel, da je lahko z nami. In upam, da, je, da so z nami tudi člani odbora za ribištvo, oziroma da se nam bodo pridružili k malu. Kolegice in kolegi, gre za pobudo pilotnega projekta Evropske obalne straže za leto 2016 po, prisluhnili poročanju o tem, kaj se je zgodilo. Z nami so trije predstavniki agencij. Najprej za Evropsko agencijo za pomorsko varnost, za Evropsko agencijo za nadzor ribištva eh, in še izvršni direktor Frontexa. Pripričan sem, da se nam bodo torej pridružili tudi člani odbora za ribištvo. Se opravičujem, ker, je, ker ne napredujemo precej hitro. Konec koncev je zdaj ponedeljek popovdan, tako da upam, da bodo vsi kolegi uspeli še pravočasno priti. Predlagam, da kar pričnemo z razpravo, ki se prenaša tudi po spletu, tako da nas verjetno kar nekaj um, evropejcev spremlja tudi prek računalniških zaslonov. Prisluhnili bomo lahko predstavitvam omenjenih pobud. In za začetek pozdravljam gospoda Legerje, gospoda Savoreja in gospoda Milija, predstavnike omenjenih agencij. In predlagam, da najprej damo besedo gospodu Legerju. Z nami so tudi poročevalci oziroma poročevalec gospod Pabriks za zadevni dosje in Ko bomo končali s predstavitvami, bom dali besedo še našim članom. Gospod Leđeri, res smo veseli, da ste se nam lahko pridružili, vemo, kako zaposleni ste in prosil bi vas, da kar pričnete. Mislim, da imate na voljo do 20 minut za predstavitve. That's, that's, yes, um, Mr. Mr. Leggeri just mentioning that. Gospod Leggeri, Mi je pravkar povedal, da ste se že dogovorili o formatu, kako se boste tega lotili, tako da bom kar dal besedo trem zelo izkušenim izvršnim direktorjem in kar lotite se tega, tako kot ste se dogovorili. Izvolite. So, Aha, gospod Mili bo pričel. Dobrodošli, gospod Mili. Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek bi se rad zahvalil predsednikom vseh treh odborov, odbora Libe, Peš in Tran. Hvala, ker ste nas povabili na današnje zasedanje, ker bomo lahko predstavili, kako poteka sodelovanje med tremi agencijami na, v okviru pilotnega projekta obalne, Evropske obalne straže. Gre za pomemben menik, podpira nas tudi Evropski parlament, za kar smo vam seveda izjemno hvaležni hvala, da ste nam dali to priložnost, da lahko sodelujemo v okviru omenjenega pilotnega projekta. Čas nas priganja, tako da bom kar takoj pričel s predstavitvijo, ki bo, upam, informativna. Gremo kar na naslednjo prosojnico, prosim. Pred nekaj leti je komisija izvedla študijo funkcije obalne straže na področju Evropske unije in v študiji so opredelili 11 različnih dejavnosti, ki sodijo pod krovno funkcijo obalne straže. Deloma gre za dejavnosti povezane s pomorsko varnostjo, recimo, če pride do nesreč na morju, gre tudi deloma za nadzor ribištva, gre za pristaniške in carinske formalnosti, zaščito okolja in podobno. Gre torej za širok nabor dejavnosti, ki ga opravljajo nacionalni organi v vseh državah članicah. Več kot 300 organov držav članic izvaja vse te dejavnosti. Deloma gre za civilne dejavnosti, deloma pa tudi vojaško osebje, ki izvaja določen del omenjenih dejavnosti. Vseh 300 organov podpirajo tri agencije, torej Frontex, EFKA in EMSA. Sodelujemo z vsemi nacionalnimi organi, seveda v dometu vsake agencije posebej. Imamo opredeljene naloge na podlagi naših ustanovnih uredb in v okviru ustanovnih uredb imamo obveznost sodelovati z nacionalnimi organi. Zato poteka kar nekaj sodelovanja z nacionalnimi organi, to že lahko rečem. Po letu 2015 ko je migrantska kriza dosegla vrh, ko je torej prišlo v Evropsko unijo več kot milijon migrantov prek sredozemlja, se je sprejel tako imenovani pristaniški svežen v parlamentu in svetu. In vse tri agencije so dobile nalogo, da sodelovanje še okrepijo. In kot rečeno, naše sodelovanje smo morali okrepiti. To pa pravzaprav za agencije ni bilo nič kaj novega. S sodelovanjem smo tako ali tako že pričeli leta 2009 na podlagi bilateralnih in trilateralnih sporazumov med vsemi tremi agencijami. Tale časovnica, ki jo vidite na zaslonih, tudi kaže, kako smo razvijali več vrst projektov sodelovanja med EFKO, EMSO in Frontexom. Svežen za meje je torej še okrepil to sodelovanje in ga formaliziral, tako da smo dobili še pravno podlago za naše sodelovanje. Če si ogledamo svežen o mejah, lahko vidimo, da ta zajema vrsto dejavnosti. Posredovanje informacij je eno izmed najpomembnejših področji sodelovanja. Posredujemo veliko različnih informacij, saj vsaka agencija v svojem okviru zbira informacije z področja pomorstva različnih vrst seveda in to se potem posreduje med nami, med agencijami. Dejavnosti nadzora, to je tudi področje, kjer je sodelovanja veliko. EMSA ima tu pomemben položaj saj smo že pričeli eh, graditi svoje zmogljivosti nadzora in spremljanja leta 2004, potem, ko je bila agencija vzpostavljena leta 2002. Od takrat smo že pripravili različne nabore dejavnosti, okrepili smo zmogljivosti nadzora in spremljanja, kar vključuje tudi nove tehnologije. In prav ta svežen o mejah nam je dodelil dodatna sredstva, tako da se lahko še bolj opremo na nove tehnologije. Že uporabljamo satelitsko spremljanje bolj in bolj, potem smo začeli uporabljati še drone na področju našega delovanja in izvajati dopolnjevalne storitve, poleg tistih zmogljivosti, ki jih že, ki jih že imamo izgrajevanje zmogljivosti. To je tudi pomemben del, ne le med temi tremi agencijami, temveč tudi z nacionalnimi organi. Izvajamo veliko usposabljanja, prav tako smo se lotili analiz tveganja. Deljenje zmogljivosti pa je tudi pomemben del naših nalog. Izvajamo operacije z več nameni, kjer sodelujemo dve ali tri agencije, tako da lahko dosežemo še boljše rezultate na področju našega dela. Zdaj pa še nekaj besed o pilotnem projektu. Kot že rečeno, leta 2015 je to predlagal tudi Evropski parlament in namenila so se proračunska sredstva 750 tisoč evrov. Cilj projekta pa je bil izboljšati in okrepiti eh, usklajevanje in ustvariti še več sinergij. Skušali smo tudi izboljšati pretok informacij med agencijami pa tudi z drugimi deležniki. Hoteli smo preizkusiti operativne ukrepe v praksi. Zdelo se nam je nujno, da operativne prakse seveda preizkusimo tudi v resničnem življenju. Izvedli smo skupne preizkuse, kako izboljšati in še okrepiti naše ukrepe v praksi. Eh, s temi ukrepi smo se v glavnem osredotočili na območje osrednjega sredozemlja. Potem pa smo še se osredotočili na pripravo sodelovanja v okviru obstoječega zakonodajnega okvira. Uh, Prepričan sem, da ste vsi dobili poročilo o izvajanju tega pilotnega projekta in lahko vam zagotovim, da so cilje vsi izjemno lepo sprejeli. Nekateri cilji tega projekta so zajemali EMSO, ki je izvala prvo nalogo, torej posredovanje informacij. Če se ogledamo okolje, v katerem poteka posredovanje informacij, lahko vidimo, da je to območje zelo obsežno. Vidimo, da obstajajo različni viri, kjer zbiramo informacije na področju pomorstva. Imamo podatke o uporabnikih, podatke sistema VMS z ribiških plovil, prav tako zbiramo meteorološke podatke, ki jih na to tudi vključimo v našo podatkovno bazo, sisteme avtomatske identifikacije plovil. Vsa plovila, tudi ribiška, morajo izpolnjevati določena merila, mora biti opremljena eh, s sprejemniki na krovu. Poleg tega imamo sistem VMS, plovila lahko spremljamo s pomočjo satelitov. Potem so tu radarski posnetki. To dejavnost izvajamo od leta 2007. Spremljamo torej stanje okolja v evropskih vodah s pomočjo satelitskih posnetkov. Potem sistem spremljanja identifikacije nadaljavo. S pomočjo EMS so države članice pripravile ta sistem. Eh, spremljamo torej, zbiramo podatke plovil z zastavami Evropske unije. Eh, kupujemo vse več tudi optičnih satelitskih podob. Ta tehnologija napreduje zelo hitro in je izjemno pomembna za našo podatkovno bazo. Potem pa še za konec. Tako imenovane Rabus Information. Gre za podatke o premikih plovil, podatke o stanju okolja, pa tudi spremljanje emisij. Tudi to je deloma vključeno v naše storitve. In potem še sistem VDS, kjer se tudi spremljajo in zbirajo podatki o plovilih. Te informacije potem posredujemo drugima dvema agencijama, EFK in Frontexu, pa tudi nacionalnim organom sodelujemo torej zelo tesno med agencijami, pa tudi z nacionalnimi organi, to je treba razumeti. In tako zagotavljamo dodano vrednost evropskim državljanom in organom držav članic. Ta portfel, ki ga lahko vidite na sliki, smo vključili v tako imenovano integrirano okolje pomorskih podatkov. Tja vključujemo vse podatke, ki jih zbiramo na področju pomorstva v en sistem, do katerega lahko dostopajo organi različnih držav članic. Če si ogledamo področje posredovanja informacij, vidimo, da da so se naši kanali za posredovanje informacij nadgradili, posodobili, že pred pilotnim projektom smo sodelovali, zdaj pa smo se osredotočili na to, kako še izboljšati podatke, ki jih pošiljamo drugima dvema agencijama. Tudi v realnih scenarijih smo preizkusili te operacije z več nameni. Poleg tega pa smo še pripravili okvir za politiko posredovanja podatkov. Pomembno je namreč imeti jasno politiko, kako se podatki posreduje, kdo ima dostop do tvrstnih podatkov in tako naprej. Potem je pa tu druga naloga, storitve nadzora. To je, tu je vodilno vlogo imel Frontex, pokazal pa vam bom kratek video posnetek, dve minuti približno, ki smo ga pripravili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 Uh, to lahko vidite prikaz nadzora za boj proti tihotapljenju. Uh, Jasno se da videti, kakšno kakovost posnetkov zagotavljajo ti daljinsko vodeni zrakoplovi. Kakovost posnetkov je vedno zelo dobra. Alama Calabar de Control. ¿Alama? Eh, sí, ya tenemos el vídeo Environmental Monitoring. Eh, tu gre za spremljanje stanja okolja. Operacije iskanja in reševanja. Podpiramo pa tudi nadzor na področju ribištva. can say that only this strong A takšen dron lahko leti 8 do 10 ur, tako da se lahko odpravijo na dolge lete in spremljajo situacijo. In še za konec, končno konferenco pilotnega projekta smo imeli prejšnjega junija v Lizboni v prostorih EMSE. Več kot 200 predstavnikov se je udeležilo. Gospod Pabrik, predstavnik parlamenta, se je tudi udeležil, pa številni predstavniki držav članic in tudi komisije. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost v svojem imenu, zdaj pa daj besedo kar Fabrisu. Thank you very much, uh, Mr. Hvala, gospod predsednik. Hey, uh, pozdravil spoštovane poslance. Bi se zahvalil predsednikom treh odborov. Hvala lepa za to skupno predstavitev s kolegi, torej z direktorjem EMS in PFK. Tukaj smo skupaj, tri agencije bodo predstavile rezultate in to že kaže, kako visoka je dodana vrednost teh skupnih projektov na področju drevanja obalne straže tukaj vidite prosonico na zaslonu in videli boste video, torej vidite tukaj to spode levo, uh, to so posneli iz letala in sicer letala, ki je delovala v okviru te okvirne pogodbe iz leta 2015 za Evropsko obalno stražo. Tako smo želeli ukrepiti letalski nadzor na mejah to smo uporabili za drugo nalogo, torej tu gre za nadzor in spremljanje v okviru pilotnega projekta. Ta okvirna pogodba je omogočila 14 skupnih projektov, vsega skupaj um, 2400 ur uh, teh letal v funkcioniranju in pa v delovanju Frontexa. Torej, pri tem smo sodelovali s drugimi agencijami v tem pilotnem projektu. In torej tukaj smo se borili proti nezakonitemu ribolovu, torej to smo počeli na zahtevo EFKE. Projekt pa je potekal od spomladi leta 2017 dalje. In potem na drugih poslovnicah bomo videli tudi še to, da smo lahko marsikaj koristnega gotovili tudi za boj proti onesnaženosti. In še nekaj bi rad podaril. Torej, tukaj imamo ta letalski nadzor z več funkcijami in nameni in nas cilj je to, da okrepimo tok informacij um, za Evropsko obalno stražo, predvsem želimo pomagati državam, ki so na obrobi Evropske unije, torej na naših mejah. Prav tako pa imamo tudi novo evropsko ekipo za spremljanje, torej ta ima sedež v Varšavi in v tem evropskem projektu smo preizkusili tudi različne uh, tipe sodelovanja, naprimer, naprimer agencija za pomorstvo je sodelovala, um, naprimer pri nadzoru ribolova, eden izmed njihovih predstavnikov, prav tako so tukaj še italijanski organi, kajti bili smo Eh, blizu korporacije Triton. Potem smo se povezali tudi z drugimi predstavniki, naprimer nacionalni predstavniki, ko gre za nadzor na morju. In torej, to je bila skupna evropska ekipa za nadzor in s temi posnetki smo okrepili naše operativne zmogljivosti. Eh, šest mesecev je, bil, je bilo to letalo v zraku in ugotovili smo, da je bilo prišlo do 35 incidentov na moru. Tega sicer ne bi identificirali, torej to je bilo zelo koristno. Sploh sedaj v času, ko je migracij vedno več. Prej teh migracijskih tokov nismo zaznali, sploh ko gre za eh, migrante iz Tunizije. Teh je manj kot pa iz drugih držav. Potem pa naprej na naslednji prosovnici. to sodelovanje, ko gre za gradnjo um, skupne zmogljivosti, je bil ti projekt, ki je bil zelo koristen sploh v sodelovanju z Evropsko agencijo za ribištvo. Kajti imamo operativno območje Triton, torej za nadzor meje, to predvsem um, deluje v Italiji in ta območja so zelo relevantna tudi v boju proti nezakonitemu ribolovu. Tako smo gotovili, da lahko upravljamo pomorske zmogljivosti, ki jih ima Frontex, pa tudi letalske zmogljivosti, tako da skupaj vzpostavimo platformo za skupno delovanje in pa za nadzor ribolova. Torej, agencija Frontex. uh, ima zaenkrat okoli 20 eh, plovil in pa okoli 10 različnih zrakoplovov, letal in pa helikopterov, ki patrulirajo v teh operacijah, v glavnem v Italiji, v Grči ter pa Španiji. predstavnikov Frontexa tako deluje v tem območju in Evropski proračun že plača te vire in sredstva, torej skupaj sodelujemo in eh, tako bolj smotrno uporabljamo te človeške vire in pa sredstva. Naprimer, kot rečeno, pri nadzoru ribolova ali pa pri nadzoru onesnaženosti. Potem naprej. Tukaj vidite še uh, to, kako smo si izmenjali informacije, vse tri agencije skupaj tukaj. Ta dogodek je bil naprimer v Rimu, čisto konkretno uh, v okviru Tritona tukaj imamo uh, tudi kolege iz Agencije za nadzor ribolova, kot tudi Agencije za varnost na morju. V okviru pilotnega projekta smo organizirali okoli 20 takšnih skupnih briefingov in izkazalo se, da je to zelo pomembno in bistveno za naše sodelovanje, tako da lahko različni akteri vedo, kakšen zakladanje okvir in tako da vsi vedo, kakšni so cilji drugih dveh agencij. Vsaka agencija, vsak projekt seveda ostaja v okviru svojega mandata, ampak vseeno pa tudi poskušamo se med seboj dopolnjevati. Potem naprej na naslednji prosolnici vidite še en projekt. Tukaj vidite plovilo, eh, ki smo ga uporabili v okviru Tritona gre za nadzor ribolova, kaj ti zdelo se je, da je tukaj prišlo do nezakonitega ribolova. No, to je zelo dobra slika, kot vidite, zelo dober posnetek. Um, sedaj Frontex zelo pogosto posreduje takšne posnetke tudi kolegom iz agencije za ribištvo. V okviru pilotnega projekta smo že upravili okoli tisoč takšnih projektov oziroma misij eh, in to skupaj, zelo pogosto smo sodelovali skupaj z agencijami. Potem tukaj vidite še nekaj čisto drugega, drugačno problematiko. Eh, to, je, to so posneli z helikoptera in sicer v projektu Poseidon v Grčiji tukaj so predstavniki Frontexa ugotovili, da je gotovo prišlo do nezakonitega onesnaževanja in te posnetke so potem naprej posredovali v realnem času našim kolegom iz agencije EMSA. Torej, to je bistvo njihovega dela, torej da ugotovijo, kje je prišlo do onesnaževanja. Vidite, da so ti helikopteri sicer nadzorovali meje na morju. Eh, pri projektu Pozajete na Grči. Ampak vseeno v tem času so tudi še opravili dodatno funkcijo, torej um, v javno korist uh, za korist Evropske unije, pa tudi za korist evropskih držav članic, torej ko gre za to nasnaženost. Potem naprej naslednji posnetek, naslednja slika, tukaj vidite tudi to, kako je boj proti čezmeni kaznivim dejanjem zelo relevanten za nas vse. Uh, in pogosto lahko sodelujemo pri takšnih operacijah, kot je Triton ali pa Poseidon. Tukaj vidite, da so prestregli uh, eh, čovn z drogami. Tukaj sodelovanje poteka na različne načine med eh, našimi agencijami. Imamo storitve, kjer skupaj delujemo, tudi EMSA, naprimer, tudi uh, ta, naprimer, spremlja plovila na morju. Vezes Wagon Service. In tukaj tudi sodelujemo z carinskimi organi, ter pa z policisti, ter pa z Europolom. No, tukaj vidite, kaj so zasegli. Uh, leta 2016 so torej leta 2020, ljudi, ki so bili uh, eh, osumljeni prekupčevanja z drogami. Okoli 96 um, eh, ton drog so zasegli 80 um, uh, kanabisa in pa preostalo še uh, nezakonite cigarete. Potem leta 2017 je bilo teh zasegov še več. 156 incidentov tega tipa so zaenkrat zaznali v okviru Frontexa zaenkrat in dve tretjine teh v operaciji Nandalo eh, se nanašajo na operacijo med eh, Španijo in Marokom. Zaenkrat so zazegli 107 ton drog. 107 ton droge, torej sedaj pa še naslednja prostornica. Tukaj pa vidite še en primer dejavnosti, kjer so sodelovali evropske agencije. Tukaj smo podpirali uh, aktivnosti reševanja, iskanja reševanja na morju. Po mednarodnem pravu seveda mora vsakdo podpirati takšne naloge. No, del novega mandata Evropske globalne straže od oktobra 2016 um, ehm, imamo tudi konkretne določbe za iskanje reševanja na morju kot del novega mandata. Torej, nadzor meja je običajna dejavnost, tukaj sodelujemo z EFKO in pa z EMSO, tudi zaradi drugih funkcij. Eh, prav tako pa ima tudi prioriteto, eh, da podpiramo takšne misije iskanja in reševanja na moru, ko je to seveda potrebno. Eh, center za iskanje in reševanje pa koordinira takšno delo. Kako torej vse to poteka? Imamo najprej Evropski centr za koordinacijo, sedežemo v Rimu. Torej, tam sodeluje tudi notranje ministrstvo. Če pride do takšnega primera iskanja in prenaševanja, um, potem je vse pod okriljem italijanskega ministrstva za promet. Tako to deluje v Italiji, pa tudi v Grči, Španiji, nekaj podobnega v Španiji tudi seveda prispevamo k takšnim aktivnostim iskanja reševanja. Potem leta 2016 90 tisoč uh, ljudi so rešili v okviru takšnih operacij Frontexa, leta 2017 pa celo več kot to. 135 eh, tisoč ljudi so rešili pri običajnih dejavnosti Frontexa ali pa v okviru pilotnega projekta, ki ga danes predstavljamo tukaj. Potem naprej, naslednja prostornica. Tukaj vidite še en prikaz delitve zmogljivosti oziroma razvoja zmogljivosti na ravni Evropske unije. Tukaj tudi uporabljamo nov mandat Evropske obalne straže in tako smo pridobili še več plovil. Zaenkrat uh, imamo um, dogoročne pogodbe um, za izposlovanje od držav članic, torej za leasing od teh držav. Tukaj vidite, naprimer, že proplovilo, ki ga upravlja um, Evropska obalna straža. Tukaj vidite, torej, kot piše Coast Guard. In na krovu je Evropska ekipa sedem. Um, predstavniki sedmih držav delajo skupaj v tem projektu, torej to je nekakšen pilotni projekt znotraj drugega pilotnega projekta in takšno zmogljivost res lahko delimo tudi v prihodnosti, tako da lahko ukrepimo zmogljivosti drugih agencij, kot naprimer EMSE ali pa EFKE, tako da tudi druge agencije lahko uporabljajo te zmogljivosti uh, kot del platforme. Torej vidite, ena agencija lahko ponudi platforme za druge dejavnosti iz drugih agencij. Potem naslednja prostornica. Tukaj vidite, kaj smo se naučili. Kot je Marko že dejal, tukaj deluje okoli 300 nacionalnih organov. Vsi ti na nek način prispevajo k funkcijam in dejavnostim obalne straže. Uh, Kaj smo se naučili v tem pilotnem projektu? Trilateralno sodelovanje naše skupne dejavnosti um, FKMC Frontexa so pomagali tudi državam članicam, da te bolj razumejo, kakšne so rezultati na evropski ravni in pa kaj se lahko sploh zgodi, doseže na evropski ravni. Pa še nekaj bi rad podaril. Um, to so bile dejanske um, aktivnosti v realnem času, to ni bila neka fikcija in videli smo, da je to zelo stroškovno učinkovito početi na takšen način, kajti kot vidite eh, med rezultati, uspeli smo marsikaj narediti in sicer na različnih področjih zakonodaje. Vsaka agencija je drevala v okviru svojega mandata, torej v svojih pristojnostih. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še kolegu Paskalu. Hvala lepa. Fabrice, tudi sam bi se zahvalil predsednikom ter posebnim odborom, torej eh, Pešli Vetran, odborom za to skupno razpravo. Kot sta že dejala kolega, mm, zelo pomembno, da smo tukaj dosegli sinergije in pa interoperabilnost teh agencij. Tukaj vidite eh, na levi, kako to gledamo v okviru ribištva in pa na desni, uh, kaj velja za nadzor na moru in pa reševanje na moru. Vidimo, da se stvari včasih kar dopolnjujejo in prekrivajo. Najprej je to na desni, tukaj vidite uh, te sighting, uh, dejavnosti, ki jih je identificiral Frontex v svojih misijah in to je bilo vse zelo zanimivo za uh, tudi Evropsko agencijo za nadzor ribištva. Tukaj potem zbiramo podatke in tudi EMSA um, torej zagotavlja določen tip podatkov in z njihovim dejavnostmi potem lahko pridemo do skupnih posnetkov in skupnih informacij in si potem lahko izmenujemo te informacije med seboj. Pa še nekaj. Uh, Frontex ima patrulne enote in te so bile zelo ponotne, zelo, zelo pomembne pri nadzoru ribolova. Potem še nekaj pri teh skupnih operacijah. Imamo letala ali pa plovila na morju in pri tem je zelo pomembno tudi sodelovanje in med agencijami in z državami članicami, ki ti gre za to, da mi tukaj to koordiniramo, seveda, ampak tudi pomagamo državam članicam in evropskim državljanom posredno. Rad bi predvsem izpostavil operacijo um, z Črnega morja. Tukaj smo opravili več specifičnih operacij za nadzor ribolova. Pri tem smo tudi torej, pomagali Romuniji in pa Bolgariji pri takšnem nadzoru nezakonitega ribolova. Kakšni so rezultati tega projekta pri četrti nalogi? Gospod Leđer je že omenil, kako je to potekalo. Mi smo pet operativnih napotitev eh, spravili Frontexa um, torej Evropska agencija za ribolov je sodelovala pri tem. In eh, prav tako smo sodelovali tudi pri osmih letalskih misijah in bili smo tudi pridruženi akter pri drugih operacijah, torej Triton, Indalo in pa Poseidon, um, torej vse tri v različnih um, delih sredozemlja. Potem naprej, kot sem že menil, sightings, tukaj gre za nadzor aktivnosti. Tukaj smo ugotovili 870 um, različnih um, dogodkov. Potem naprej, um, maja 2017, smo tudi upravili projekt z več elementi. Tukaj v glavnem govorimo o dejavnostih uh, Frontexa in pa EFKE, ampak EMSA. Uh, je bila tudi zelo pomemben akter, ko so torej tudi sodelovali pri projektu Marsuv in pa Kopernikus. Sedaj bi pa prešel na naslednjo tretjo nalogo, vzpostavitev novih zmogljivosti. Evropska agencija za nadzor ribištva je to glavno postavila na noge. Predvsem je šlo za skupno informiranje in pa skupno izmenjavo informacij pri tem smo nekako oblikovali skupno referenčno tabelo, kjer smo primerjali različne tematike, predvsem tematike, ki so relevantne za Evropsko obalno stražo. Tukaj vidite, kateri viri in sredstva so na voljo. Vse te različne agencije sodelujejo pri izmenjavi skupnega znanja. Marsikaj smo že skupaj sodelovali v preteklosti, In prav je, da imamo skupne referenčne dokumente kot podlago za naše skupno delo. Zato bi rad podaril še nekaj drugega. Predvsem smo se osotočili na izobraževanje in usposabljanje osebja ter pa tudi predstavnikov držav članic, tako da bi ukrepili skupen nadzor. Kot vidite, v naših misijah predvsem želimo pomagati državam članicam pri izobraževanju. To je zelo kritična točka, to je zelo pomembno, zato da tudi zagotovimo boljšo interoperabilnost v agencijah in pa v sodelovanju z državami članicami. Pa še nekaj bi rad povedal na koncu, torej ta akcija številka 3. Evka je to vodila. Tukaj smo se predvsem osredotočili na izobraževanje ljudi v agencijah in pa iz držav članic. Pred, predvsem smo želeli ugotoviti, kje so potencijalne skupne koristi in pa dodana vrednost. No, in še nekaj glede tega pilotnega projekta. Um, horizontalna pripomba za konec. Tukaj vidite, da v glavnem um, so stvari povezane z skupnimi politikami, kot naprimer skupna ribiška politika, kar dejansko zahteva um, skupno sodelovanje. In um, pri tem mora sodelovati ne samo država članice, ampak tudi Evropska unija oziroma Evropska komisija v imenu EU. Pri celotnem pilotnem projektu smo predvsem obravnavali horizontalne vidike, tako da bi se izognili podvajanju in pa prekrivanju. Predvsem smo želeli zagotoviti čim boljše sinergije med komisijo in pa državnim članicami. Mislim, da so naše ekipe um, zelo pripravljene na takšen drug, drugačen tip sodelovanja. Predvsem mislim, da je koncept sodelovanja med agencijami zelo relevanten. Evropska obana straža je dober zgled takšnega pristopa silosa. In to predvsem velja za izobraževanje ter pa za uporabo proračuna. Kaj pa sedanjost in prihodnost? Sodelovanje med agencijami, sploh naprimer to sodelovanje Evropske obalne straže, se še vedno bolj krepi. Zaenkrat smo že predstavili nekaj glavnih ukrepov, naprimer izobraževanje, nadzor, delitev zmogljivosti, vzpostavitev nove zmogljivosti, uh, Sedaj bomo še novo nalogo, ki so jo želi so zakonodajalci, torej predvsem analiza tveganj ter pa ugotavljanje novih potencijalnih tveganj. Torej, to je skupno sodelovanje. Poleg tega pa smo spostavili še upravno sodelovanje, tako da bi ukrepili delovanje med agencijami um, in prav tako smo delovali tudi z novimi pogodbami, tudi um, z novimi tipi javnih razpisov. Uh, To tripartitno sodelovanje je začelo veljati eh, marca 2017 in sicer potem, ko je vsaka agencija s svojim upravnim svetom to vključila v svoje mandate. Torej, po tem tripartitnem sodelovanju smo potem vzpostavili še Eh, skupni center sodelovanja, kjer smo pripravili letne strateške načrte, kjer so potem vse tri agencije skupaj sodelovale. Predvsem pa smo tudi upoštevali tudi um, integriteto drugih agencij in njihovo neodvisnost. Vedno smo tudi poskušali pomagati tudi nacionalnim organom, um, eh, koliko se je to le dalo. Organi držav članic so seveda tudi pomagali pri tem in so tudi ocenili to, kako bi jo čim bolj mogoče smotrno okrepiti sodelovanje. Naprimer, um, nekaj dogodkov se še pripravlja, um, prav tako pa tudi um, letne konference na takšen način gotovo želimo izboljšati nadzor na moru. Evropski državljani, ki jih vi predstavljate, so um, glavni cilj našega skupnega zdravljanja. Hvala. Uh, Hvala vsem trem izvršnim direktorjem za zelo zanimive predstavitve. Hvala tudi za vse delo, ki ste ga vložili v pripravo predstavitve. No, čas nas res zelo priganja, ampak eh, treba je dati priložnost tudi poslancem in poslankam, da se lahko odzove, predvsem tistim, ki se natančno ukvarjajo s temi vprašanji. Začeli bomo z gospodom Pabriksom, ki je bil poročevalec za dosije o Evropski agenciji za obalno stražo, potem bom dal besedo še gospod Deli, predsednici odbora Tran, pa potem še nekaj kolegov je prosilo za besedo, gospod Sipel recimo in še nekateri drugi. Izvolite, gospod Pabriks. Hvala lepa, hvala vsem trem direktorjem, da ste se udeležili današnjega sestanka. No, sam sem tu, kljub temu, da praznujemo nacionalni praznik v Latviji in kot vidite, nekateri kolegi eh, še praznujejo, tako da jih ni z nami. Hvala za to, da lahko sodelujem, da sem lahko sodeloval na delavnici v Lizboni. Takrat sem lahko prisluhnil še več eh, podrobnosti, kot ste jih predstavili danes. Žal smo izgubili mikrofon. Gospod Babriks, težave imam z vašim mikrofonom. Ja, izklopil se očitno. Ja, tudi nekaj tehničnih motenj je bilo očitno. Prav, bom hitro nadaljeval, ker nam zmanjkuje časa. Torej, videli smo lahko, eh, kako pomembno je delo vseh treh agencij, kako se njihovo delo prekriva, torej delo FKM-sa in Frontexa. Zastavil pa bi dve vprašanji. Prvič, kaj nas čaka, kakšni so vaši sklepi? Zadnji govorec jih je nekaj že navedel, ampak eh, kakšni so vaši sklepi v okviru tega sodelovanja z državami članicami? ker vemo, da večina odgovornosti še vedno na plečih držav članic na tem področju. Ali bi lahko takšno izmenjavo informacij in praks tudi nekako pretvorili v konkretne rezultate, recimo kar se tiče eh, nedovoljene trgovine, prekupčevanja, tihotapljanja in drugih kaznivih dejanj, ki se odvijajo vsak dan na naših mejah. In drugič, eh, po tem projektu se znova ukvarjamo z vprašanji pravnega oziroma zakonodajnega okvira. To je lahko tudi del eh, dejavnosti našega odbora in celotnega parlamenta, ugotoviti, kako vam lahko pomagamo izboljšati pravni okvir, da bomo lahko izvajali tisto, česar smo se naučili v teh 18 mesecih. Ali lahko mi naredimo kaj za vas, da boste vi lahko svoje delo upravljali še bolje in tako še bolje služili Evropski uniji. Ker konec koncev gre za več kot le sodelovanje z vašim delom, izboljšujete zaupanje in varnost vseh nas. Hvala. Ja, hvala, kot ste dejali, partnerstvo je izjemno pomembno in EMSA je v pristojnosti odbora Tran, tako da sem vesel, da gospod deli z nami in lahko odkar dam besedo. Merci, eh, Hvala lepa. Gospod predsednik odbora Libe, dragi Klod, dragi kolege in kolegice. Veliko veselje mi je, da so danes tukaj direktori treh evropskih agencij. Te agencije so odlično sodelovali. Šlo je ne samo za koordinacijo, pa dejansko sodelovanje, zelo tesno sodelovanje in mislim, da ste dosegli res zelo dobre rezultate za Evropo. Veliko migrantov prihaja proti Evropi po nevarnih vodah in ogroža svoje življenja, ko so na morju. In mislim, da moramo o tem zelo dobro razmisliti, kajti to, kar se sedaj dogaja, zelo pliva tudi na delo ter pa vlogo različnih agencij Evropske unije. Sploh tukaj mislim na te tri agencije, ki so danes tukaj z nami. Kot predsednica odbora za promet zelo dobro poznam, kako deluje Evropska agencija za pomorsko varnost in sem zelo vesela, da je gospod Mili tukaj. Zelo pogosto ga povabimo v naš odbor in seveda še vedno vas bomo tudi vedno znova z veseljem pozdravili v našem odboru v prihodnosti. Zaenkrat ste odlično delali, res um, vse skozi ste v agenciji spoštovali pomorsko zakonodajo Evropske unije. In predvsem ste vedno pomagali na tehnični in znanstveni ravni, tako da bi poskrbeli za čim višjo in usklajeno in učinkovito raven varnosti in zaščite na morju. Torej, ta agencija za pomorsko varnost se skozi spreminja. Njihov mandat je bil revidiran že petkrat. To je kar nekaj, petkrat. Prav tako vam namenjajo nove naloge, ob vsake vezi. Zadnja nova naloga je bilo sodelovanje z Frontexom in pa z EFKO, ko gre za obalno stražo. In sedaj mislim, da moramo še dopolniti te zmogljivosti in okrepiti te naloge. In se kaj ti problem je v tem, da je nalog vedno več, ampak proračunska sredstva pa se ne povečuje za dosti. Zato se moramo res eh, poprašati o tem, kako bo s proračunom, kako bo s dodatnimi finančnimi sredstvi. Mislim, da moramo to vedno imeti pred očmi, ko bomo sedaj pripravljali nov, nov finančni okvir. Potem pa spremljanje in pa izmenjava informacij. EMSA je mislim, da dosegla dobre rezultate v skladu s pričakovanji. Um, in moram še enkrat izpostaviti. Tukaj se vedno znova uporabljajo nove tehnologije in pa novi sistemi, naprimer droni ali pa program Copernicus. S temi novimi tipi sodelovanja lahko torej, globalno, integrirano sodelujemo na morju in to vključuje številne različne dejavnosti sedaj trenutno zakonsko rojemo tudi Evropsko agencijo za letalstvo in moram povedati, da vprašanje dronov, torej brezpilotnih letal, je zelo ključno vprašanje. Mislim, da so ravno droni lahko dober odgovor na številne probleme. Naprimer, ko gre za oglikovodike ali pa ko je treba ugotoviti, um, kje so ladje v težavah hitrejši ko smo, bolj učinkoviti smo eh, in laže bomo reševali življenja, če smo učinkoviti. Torej, gospod predsednik odbora Libe, dragi Klot, res sem zelo vesela, da smo tukaj v tem odboru znali eh, združiti in vse tri odbore in vse tri agencije. In mislim, da sedaj res dobro sodelujemo, da lahko še okrepimo sodelovanje med vsemi tremi agencijami eh, tudi v prihodnosti. Na vsak način vam želim veliko srečen uspeha pri dodatnem delu, tako da boste še okrepili sinergije pri svojem delu, tako na nacionalni ravni, kot tudi sicer. Gledajte, tudi na nacionalni ravni, to je zelo pomembno. Včasih imamo tukaj določene države, tudi to moram iskreno povedati, tudi tukaj obstaja težava včasih. Torej, želimo odlično sodelovanje in z nacionalnimi in evropskimi organi, predvsem pri tej obalni straži. Hvala lepa. Hvala. No, mislim, da z odbora za ribištvo ni več predstavnikov, tako da bom dal besedo še dvema kolegoma, ker tako ali tako že zamujamo gospa Sipel in gospa Grisbek. Najprej gospa Sipel. Vielen herzlichen. Najlepša hvala, Klod. Najprej bi se zahvalila predstavnikom vseh treh agencij za izjemno celovito predstavitev. Mislim, da je postalo jasno, kolikšne sinergije pravzaprav obstajajo. Bi se pa navezala na uvodno izjavo, ker se mi zdi, da je bil ta projekt pravzaprav vzpostavljen zaradi prizorov, ki smo jim bili priča leta 2015. Na hitro bi vse spomnila na te prizore iz leta 2015, do katerih je prišlo, ker se države članice in agencije niso podale po poti, raziskati, kako odpraviti vzroke za tolikšne migracije in prav tako se niso uspele ustrezno odzvati na število migrantov, ki so prispeli v Evropo in ki še prihajajo. Toliko v začetek imam pa konkretno vprašanje za predstavnike vseh treh agencij. Če že imate možnost natančno ugotoviti, katere ladje splujejo po sredozemlju in po katerih poteh, me zanima, kaj se potem zgodi. Recimo, če agencija za nadzor ribištva odkrije ladjo, na kateri so begunci, kateri so potem naslednji koraki, kaj se zgodi zatem. Drugič, ko ugotovite, da je v določenem trenutku takšna ladja zapustila libijsko obalo, kaj se zgodi, koga obvestite, kateri koraki sledijo za tem. In tretjič, kar se tiče situacije v Evropi, je libijska obala tista, ki jo nadziramo, oziroma je libijska obala tista, ki jo najpogosteje nadziramo. Hvala um, Mr. Parbit's question and your question, Brigitte, indicate that. Yeah, ja, Brigitte. No. Iz vašega vprašanja razvidno, da bi bilo dobro, da imamo, bi imeli več časa za um, takšne pogovore. Gospa Grizbek, še vi potem pa nazaj na odgovore. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem trem direktorjem agencij, da ste prišli sem in da ste predstavili svoje poročila res je sedaj na začetku tedna v ponedeljek um, ni toliko ljudi tukaj, ampak gotovo bodo potem vsi pogledali še posnetke oziroma zapisnike. Mislim, da je bilo zanimivo slišati, kako združujete človeške vire in sredstva, kako odlično sodelujete na operativni ravni, torej na terenu, na morju, na oceanih, um, ne pa na kopnem. In mislim, da je to res dejanska dodana vrednost za države članice in za evropske državljane. In res eh, žal mi je, da državljane tega ne vedo. Torej ne vedo, kaj Evropa počne, kako skupaj lahko združujemo evropske mehanizme, naprimer eh, pri teh različnih tipih trgovine, kot tudi pri nadzoru ribolova ter pri reševanju na moru. No, kot so že povedali kolegi, reševanje na morju je vedno večja težava za celoten svet. No, gledajte, um, Indijski ocean, tudi tam imamo evropske zorane meje, torej v okviru um, izključnih trgovinskih zon, naprimer Il de la Reunion je že en takšen primer. Oni tam, naprimer, tudi delajo na področju varstva okolja, pa tudi na področju uh, Um, ribolova. Kajti včasih se zgodi, da nekatera evropska pravila ali pa druga pravila ne spoštujejo vseh predpisov. Potem še reševanje na morju. Res je, uh, komorski otoki in pa majot, o teh otokih se nikoli ne govori, ampak tudi tam vidimo, da veliko ljudi umre na morju, ko poskušajo priti v nek uh, raj, kot si mislijo, da bi bil to potencijalno raj. No, Na veliko vprašanj ste že odgovorili. Govorili ste prej o izobraževanju, pravite, da je to skupno izobraževanje oziroma usposabljanje. To je eno, potem značaj teh misij. Imam pa še dve krajše vprašanje. Kot prvo, glede proračuna. 67 milijonov um, naj bi dobili za obdobje 2017-2020 za uh, Euronaft sisteme in vi ste govorili tudi o sistemu dronov. Ali ste v teh svojih predstavitvah torej, um, omenili tudi telepilotne projekte? Ali boste te telepilotne projekte vključili v uh, vaše pilotne projekte ali ne? Ali je to nekaj čisto ločenega? Mislim, da od junija 2017 ne bi um, ti projekti že delovali. Uh, Potem naprej, prej ste govorili o različnih pilotnih projektih uh, in da so bili zelo učinkoviti. Kaj pa naprej, ker ti, sedaj, ti se ta pilotni projekt končuje, ali boste sedaj nadaljevali z novimi projekti, naprimer z novim postopkom eh, sodelovanja, uh, ali pa se boste tukaj ustavili, pač nekje tukaj na polovici in potem pokar konec vsega. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem trem gostom, da ste prišli sem skupaj, ker gre za zelo zanimivo kompleksno področje sodelovanja. Prej smo se pogovarjali na sestanku koordinatorjev tudi o tem, kako deluje ta agencija za meje? To je običajno prvo vprašanje, ki se pojavi. Pričakovanja so zelo visoka. Zanima me, kako upravljate s tem, vi se ukvarjate z onesnaženjem, z ribištvom, s prometnimi funkcijami, specifičnimi funkcijami, potem upravljanjem meja, upravljanjem migracij, gospa Sipol je to izpostavila. Zanima me, kako se soočate s temi pričakovanji ljudi do obalne straže, ki deluje v področju sredozemlja? Ali se zavedate teh pričakovanj držav članic, gre morda bolj za partnerstvo z državami članicami? Zanima me, kako, kako je oblikovano to partnerstvo. Bi vsak podal nekaj sklepnih pripomb, pri čemer vas prosim, da upoštevate tudi vprašanje oziroma pripombe kolegic in kolegov tiste, ki se vam zdijo najbolj primerni za vas. Gospod Mili, glede na to, da ste vi začeli, boste tudi vi prvi zaključili razpravo. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vsa vprašanja. Res je, veliko pričakovanje strani držav članic in strani deležnikov in glede funkcij obalne straže. Tudi organi v državah članicah se soočajo z izzivi, zlasti države, v katerih imajo sedež te tri agencije, se nekoliko sprašujejo, kako sploh delujemo. Vzpostavili smo tristranski delovni dogovor, ki velja na vseh upravnih pristaniščih in natančno je opredeljeno, kako sodelujemo. Oblikovali smo tudi tehnične podskupine, ki so del različnih agencij. Ti potem spodbujajo sodelovanje med vsemi tremi agencijami na različnih področjih. Naj povdarim, da ima vsaka agencija različno ciljno skupino, skupino deležnikov, ki jo naslavljamo v državah članicah znotraj agencije mandata, ki ga imamo. Naj podarim, da mi sodelujemo zgolj za namenom, da pridobimo več sredstev, da zagotovimo boljše sodelovanje. Natančno pa je seveda tudi opredeljena ciljna skupina znotraj države članice. To je ključna točka, kjer se pojavljajo razlike med agencijami, torej ciljne skupine. Gospod Savure ne vem ali ne odgovarjam po francosko ali po angliško, kakorkoli. Ko gre za operativno izvajanje, smo vzpostavili izvršni odbor, Implementing Group, kot se imenuje, torej skupina za izvajanje v sredozemlju. Gre za razporeditev operacij in izvajanje operacij, sodelujemo pri nadzoru meja in nadzoru ribištva v skupnih območjih imamo tudi protokol za izvajanje. Države na obeh stranih sredozemlja sodelujejo pri tem. Leta 2016 smo začeli sodelovati v pilotnem projektu v območju Triton z Frontexom, z Evropsko agencijo za nadzor ribištva in tudi z Agencijo za nadzor meja. Mislim pa, da je sodelovanje zelo učinkovito. Hvala. Najlepša hvala. Še gospod Ležeri, če bi zaključili. kar zadeva reševanje v nujnih primerih. Kadarkoli Frontex vidi, da plovilo z migranti odpluje z libijske obale, lahko te informacije posredujemo državam članicam. Ampak agencija kot takšna nima nobenih stikov z Libijo zato se lahko obrne samo na države članice in jim posreduje informacije. Kar zadeva naslednje korake pri pilotnih projektih. Zelo uspešno sodelovanje smo spostavili med tremi agencijami, pa tudi med različnimi skupnostmi, ki se ukvarjajo s posameznimi funkcijami obaljne straže. Z vidika upravljanja meja lahko povem, da moramo upoštevati tudi to, da gre za vzvod, ki se uporablja pri delu organov odkrivanja in preiskovanja na morju. Ko gre za boj proti čezmejnemu kriminalu, imamo vzvod, ki se imenuje sodelovanje z EMSO. Včasih, kot sem že povedal, lahko odkrijemo kriminalne dejavnosti v kontekstu ribiških pregledov. Takrat pridobimo informacije, ki jih uporabimo potem pri sodelovanju s carinskimi organi v državah članicah, pa tudi v dvostranskem sodelovanju med Frontexom in Europolom. Zame osebno je to prikaz tega, kako lahko sodelovanje z državami članicami in nacionalnimi organi oblikujemo v neke vrste javno storitev, kjer bodo vsi spoštovali mandat partnerskih agencij, evropskih ali nacionalnih agencij. Istočasno pa se osredotočamo na deljenje zmogljivosti, na deljenje informacij, osredotočamo se na izmenjavo informacij v realnem času. Če želimo biti učinkoviti, če želimo ukrepati, če se pojavi problem, če gre za aretacijo trgovcev, če gre za reševanje okoljskega onesnaženja, če gre za iskanje in reševanje, takrat moramo ukrepati nemudoma. Interoperabilnost, ko gre za informacijska sredstva, ko gre za zmogljivosti, je bistvenega pomena. Upam, da nam bo ta pilotni projekt pomagal pri opredeljevanju skupnih standardov, skupnih standardih operativnih postopkov, pa tudi, ko gre za tehnične standarde. V naslednjem mesecu se bomo sestali z nacionalnimi organi in sicer v okviru foruma Evropske obaljne straže. Zelo verjetno se bomo povezali tudi na regionalni ravni, Na regionalnih ravneh je več akterjev, s katerimi bi lahko tudi bolj konkretno sodelovali. Takšna so moja pričakovanja. Hvala še enkrat članicam in članom parlamenta za pozornost, hvala tudi za izraženo zaupanje, hvala vsem trem odborom, hvala lepa tudi komisiji za izraženo podporo. Hvala državam članicam za sodelovanje, hvala lepa tudi Markuju in Paskalu ter skupnim enotam za odlično sodelovanje. Um, Najlepša hvala. V Libeju bi morali bolj pogosto ploskati. Hvala lepa vsem trem gostom. To je bil metaforičen aplaus za vse vas. Hvala vsem trem direktorjem agencij. Mislim, da ste zelo jasno pokazali, kako dobro sodelujete. Pokazali ste tudi katera prečna vprašanja obravnavate skupaj. Začrtali ste tudi naslednje korake, mi bomo to seveda odblizu spremljali. Vsi kolegi, ki se še posebej zanimajo za te doseje. Hvala lepa tudi predsednici odbora za promet, da je bila z nami. Veselim se že naslednje predstavitve vseh treh izvršnih direktorjev. Me zanima, kako nam bo šlo čez nekaj mesecev. Hvala lepa za sodelovanje v tej razpravi. Kolegice in kolegi, zdaj moramo pa hitro preiti na naslednjo točko. Peta točka na dnevnem redu gre za sporazume o ponovnem sprejemu. Prosim kolege, da se mi pridružijo za predsedniško mizo.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 Kolegice in kolegi, če ste pripravljeni, bi začeli, ker že nekoliko zamujamo. Prehajamo na naslednjo zelo pomembno točko na dnevnem redu. Kolegice in kolegi, zdaj nas čaka redna ocena odbora Libe o sporazumih o ponovnem sprejemu. Hvala lepa kolegu Simonu Mordeju, da je danes z nami. Par besed bom povedal s tem v zvezi. Simon Mordew je bil v odboru Libe 7. septembra, če se spomnite. Takrat je potekala izmenjava mnen v zvezi z pogajanji in izvajanjem teh sporazumov o ponovnem sprejemu bolj nasplošno. Verjetno veste, da sem komisarju pred nekaj tedni poslal pismo, v katerem sem izrazil naše. Uh, pomisleke in skrbi zaradi uporabe drugih instrumentov, ki ne upoštevajo zakonodajne oblike sodelovanja s tretjimi državami, ko gre za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivljajo v eni od držav članic. V tem pismu sem tudi omenil sporočilo komisije v zvezi za izvajanjem Evropske agende o migracijah, ki navaja, da bo poleg formalnih pogajanj Evropska unija nadaljevala še z neformalnimi sporazumi, kot gre za standardne operativne postopke. Rad bi tudi opozoril, da je naš odbor še posebej zainteresiran za te neformalne sporazume, s tretjimi državami na področju ponovnega sprejema, kajti naš odbor bi moral imeti pristojnosti s tem v zvezi skladno s členom 218 pogodbe o delovanju Unije, ker ne želimo, da bi prišlo do ponovne nacionalizacije evropskih politik. Hvala lepa še enkrat gospodu Simonu Mordiju, da je danes z nami. In hvala tudi za to, da nam bo povedal, kaj se dogaja s tem dosjajem. Seja je javna, samo toliko, da vas opomnim. Simon, zdaj pa kar predajam besedo vam, zato da podate predstavitev. Gospod predsednik, članice in člani, veliko veselje mi je, da sem danes ponovno z vami, zato da se pogovorimo o še vedno največjem izzivu na področju migracij. Gre za vračanje tistih oseb, ki nimajo pravice, da bivajo v Evropski uniji. Potem so pa tu seveda tudi obveznosti držav izvora, da jih sprejmejo. Pozdravil bi tudi goste iz nacionalnih parlamentov iz Tunizije in Maroka. To sta partnerski državi, ko gre za upravljanje migracij. Na zadnje, ko sem bil tu, se mi zdi, da sem pozabil povedati, kako pomembno je, da spoštujemo posameznika, da spoštujemo tudi Evropo in da se borimo za to, da ohranimo dovolj prostora za zaščito. Glede na to, da imamo danes goste, bi rad res povdaril, da je vračanje in ponovni sprejem zgolj del naše strategije. Cilj strategije pa je, da zagotovimo stabilen, predvidljiv okvir, v okviru katerega moramo najti ravnotežje med odgovornostjo, solidarnostjo, učinkovitostjo ter pravičnostjo. Tako bomo lahko zagotovili, da bomo v Evropski uniji ohranili ta prostor za zaščito tistih, ki zaščito potrebujejo. Če se želimo lotiti ta, tega izziva na human in učinkovit način, je še toliko bolj pomembno, da vzamemo holističen pristop. Mi smo se pogovarjali naprimer o reformi azilnega sistema, skupaj z vami želimo okrepiti zakonite poti za priseljevanje, želimo upravljati migracije v duhu partnerstva znotraj Evropske unije in tudi izven Evropske unije. Ravno kar ste slišali predstavitev Fabrisa, sodelujemo s partnerskimi državami, ko gre za zaščito zunanih meja, sodelujemo tudi pri boju proti ključnim razlogom, zaradi katerih prihaja do nezakonitih migracij. Skušamo zaščititi migrante, borimo se proti tihotapcem. Rezultate dela že lahko vidite vsaj nekatere. Prejšnji teden je bilo podano obsežno sporočilo v zvezi s tem, kje smo upravljali delo na katerih področjih. Tudi z UNHCR-om in OIOM-om sodelujemo, zato ker želimo zagotoviti več prostovoljnih vračanj. Libija je bila v zadnjih dveh tednih zelo aktivna na tem področju. 4000 ljudi iz Libije je prijelo pomoč, zdravstveno in drugo pomoč 14 tisoč posameznikom smo prav tako ponudili pomoč v Libiji skupaj s partnerji, kot so združeni narodi. Več kot 10 tisoč migrantov iz Libije je izkoristilo sistem prostovoljnega vračanja. S libijskimi sosedami izvajamo projekte, ker želimo, da bi se migranti vrnili nazaj domov iz Libije. Pred dvema tednoma smo bili priča temu, da smo prvič uspešni pri vračanju oseb iz Libije nazaj v Niger. Zdaj skušamo te osebe prostovoljno preseliti nazaj domov. Delamo tudi na ključnih razlogih. 2 milijardi evrov imamo na voljo za programe v okviru Evropskega sklada za Afriko. Želimo okrepiti stabilnost, odpornost, podpiramo gospodarski razvoj in upravljanje migracij zunani naložbeni načrt ima na voljo 40 milijard evrov zasebnih sredstev. Dober napredek smo dosegli tudi pri preselitvi, par besed o tem. 34 tisoč mest za preselitev je zaveza, ki so dale države. Mislim, da države s tem jasno kažejo, da so predane temu, da se zmanjšajo nezakonite, nevarne poti, da se okrepijo varne, zakonite poti priseljevanja tudi iz drugih držav gostiteljic. To bi rad povedal na začetku, zato ker bi rad izpostavil to, da delo komisije ni namenjeno temu, da bi Evropa postala utrdba. Z vsemi temi ukrepi skušamo zagotoviti to, da bomo ostali varno zatočišče vseh tistih, ki potrebujejo zaščito. Vendar Če želimo še naprej izpolnjevati svoje standarde in zagotavljati zaščito tistim, ki jo potrebujejo, je treba upoštevati tudi drugo plat te medalje. In sicer tisti, ki nimajo pravice ostati v Evropi, se morajo vrniti. Tisti, ki pa imajo pravico, da ostanejo v Evropi, skladno z načeljem Stardy, lahko tu ostanejo. Za Evropsko unijo je to še vedno velik izziv, ki se mu tudi ne moremo izogniti. Če si pogledamo zadnje številke, samo 36 odstotkov nezakonitih migrantov po individualni oceni in po sprejeti odločitvi o vrnitvi se vrne. Obstajajo tudi izzivi, ko gre za uspešnost nacionalnih sistemov vračanja. Vesel sem, gospod predsednik, da ste razpravo organizirali prav pri teh dveh točkah prihodnji teden. Komisija si želi odpraviti te interne ovire pri učinkovitem vračanju. Naj spostavim tudi to, da prostovoljno vračanje ostaja Evropski in komisiji in prvi izbor, to je naša najbolj primerna rešitev. Državam članicam tudi pomagamo pri teh sistemih vračanja, tudi s sklada AMIF. Če si pogledamo podatke, ki so jih posredovali države članice, to ste prejeli pred sestankom, dobili ste celovite podatke o vračanju. Upam, da smo s tem zadovoljili vaši zahtevi zadnjega našega srečanja. Kakršne koli dodatne informacije, ki jih želite s tem v zvezi ali s katerim koli drugim dogovorom vam jih lahko posredujemo. Ugotavljamo, da je prišlo do manjšega povečanja prostovoljnih vračanj iz 39 tisoč v letu 2015 na 46 tisoč v letu 2016. Ampak tudi tu bi rad rekel, da je eden od razlogov, zakaj smo priča povečanemu številu prostovoljnih vrnitev ta, da je perspektiva prisilnega vračanja tudi tista, ki spodbudi ljudi, da se prostovoljno vrnajo pošteno bi bilo reči tudi to, da je v večini primerov prostovoljno vračanje malo verjetno, če ni na nek način človeku zapreteno, da bo vrnjen prisilno. Države članice se pogosto še vedno soočajo s pomankljivim sodelovanjem strani pristojnih organov izvornih držav. Naprimer, če oseba, ki naj bi jo vrnili, nima veljavnega potnega lista, morajo države članice na konzulatu zaprositi za izdajo nujnega potovalnega dokumenta. Če identiteta ni dovolj jasna, treba opraviti še intervju. Samo pri teh dveh korakih, naprimer, že potrebujemo sodelovanje s partnerskimi državami. Pogosto je to težko zagotoviti. Nekateri konzulati enostavno ne identificirajo svojih državljanov, če menijo, da obstaja možnost, da jih bomo prisilno vrnili. S tem ne samo, da odrekajo državam članicam pravico, da odločijo o tem, kdo lahko vstopi na ozemlje držav članic in kdo ne. S tem postavljajo pod vprašaj tudi obveznost partnerskih držav v okviru mednarodnega prava, ki se nanašajo na ponovni sprejem. Ponovni sprejem je z vidika mednarodnega prava obveznost. Tudi ko se pogovarjamo s partnerji iz podsaharske Afrike, jim jasno povemo, da če želijo podpisati sporazum o sodelovanju, morajo vključiti takšno določbo. 13. člen kotonujskega sporazuma predstavlja zelo jasno pravno podlago, ker gre za nek način, na nek način za samostojni sporazum o ponovnem sprejemu za države AKP-ja. Imamo torej pravno podlago za izvajanje sporazumov o vračanju. Pogosto moramo uporabiti pravno nezavezujoče sporazume o ponovnem sprejemu, zato da izpolnimo pravne obveznosti iz 13. člena kotonujskega sporazuma. Tu ne ustvarjamo novih obveznosti, gre zgolj za operativne postopke, s katerimi naj bi oblikovali strukturirano učinkovito sodelovanje, ko gre za ponovni sprejem lastnih državljanov skladno z obstoječimi mednarodnimi obveznostmi. Kot sem povedal že prej, kadarkoli vi želite ali pa države članice želijo več informacij v zvezi s to vrstnimi sporazumi, jih bomo z vami z veseljem prediskutirali kadarkoli. Naj bo povsem jasen, katera je najljubša možnost komisije. Kadarkoli je le mogoče, bi radi uporabili pravne obveznosti, ki obstajajo, te pa bi okrepili še z specifičnimi sporazumi o ponovnem sprejemu. Ampak vedno to ni mogoče. To sem povedal že zadnjič, ko sem bil v odboru. Z nekaterimi partnerskimi državami, še posebej zaradi politično občutljive situacije v teh izvornih državah kadar tretje države oklevajo in ne želijo skleniti sporazumov o ponovnem sprejemu, bi mi morali pokazati več konstruktivnosti in fleksibilnosti, osredotočiti bi se morali na dosegljivost rezultatov, istočasno pa moramo spoštovati mednarodno in evropsko zakonodajo ter tudi pravice posameznikov, ki jih to zadeva. V letu 2017 smo dosegli nekaj rezultatov. Če navedem, več podrobnosti v zvezi z napredkom po posameznih državah, državah, s katerimi imamo administrativne ureditve, kot bi jim sam rekel, in države, s katerimi smo podpisali bolj formalne sporazume. Naj začnem z dvema državama, ki ste jih izpostavili v naslovu današnje predstavitve. Mislim, da se osredotočate predvsem na Mali in Afganistan. Naj začnem z Malijem. To je dober primer držav, kjer je diskrecija potrebna na strani Evropske unije, ker so ta vprašanja politično občutljiva. Če se spomnite, se je mali umaknil iz postopka sklepanja sporazuma o ponovnem sprejemu decembra 2016 zaradi netočnih medijskih poročil o tem, da je bil podpisan formalni sporazum nekoliko nespametno napisan tweet na evropski strani je sprožil vse skupaj. Oni so rekli, da niso podpisali formalnega sporazuma, da do tega skratka ni prišlo. Bi pa rekel, da so malijski organi uspešni pri sodelovanju z nami, ko gre za prostovoljno vračanje državljanov iz Nigerija in Libije nismo pa malijskih državljanov uspeli bolj pogosto vračati od lanskega leta. Zaenkrat torej z Malijem nimamo sporazuma o ponovnem sprejemu. Afganistan. Izvajanje skupnih nadaljnih ukrepov EU in Afganistan se nadaljuje. Oktober 2016 je to stopilo v veljavo. 19 čarterskih letov z omejenim številom oseb, 287 oseb smo vrnili. Države so nasplošno kar zadovoljne s sodelovanjem z afganistanskimi organi. Našli smo dobro platformo za obravnavo kakršnih koli ovir pri sodelovanju. Ta perspektiva prisilnega vračanja pri omejenem številu primerov je tudi eden od dejavnikov, zakaj je celostno število vrnitev v Afganistan poskočilo z 1500 v letu 2015 do 8325 v letu 2016. Videli smo tudi občuten padec, ko gre za prihod nezakonitih migrantov iz Afganistana. 54 tisoč jih je bilo v letu 2016. 4000 pa jih je bilo med januarjem in oktobrom. Tudi ta dejavnik je odigral pomembno vlogo. Bangladeš. Njihovi državljani so prvi, ko gre za potovanje preko srednje sredozemske poti. Če odštejemo afriške državljane, v letošnjem letu jih je prišlo nekje 9000. Septembra smo se z Bangladešem dogovorili o standardnem operativnem postopku, s pomočjo katerega lahko identificiramo osebe tudi brez osebe, ki nimajo dovoljenja za to, da ostanejo pri nas in ki nimajo pravice, da zaprosijo za azil. Potem Gvineja gre za podoben primer, dosegli smo napredek. 12 milijonov prebivalcev ima ta država, ampak v zadnjih dveh letih je to ena od treh držav, preko katerih prihajajo v Evropo preko osrednje sredozemske poti. Samo 5 odstotkov državljanov smo uspeli vrniti. Smo pa letos sklenili tudi dogovor o vračanju oseb s to državo. Več o tem kasneje, ko bomo videli, kakšne rezultate se dosega na tem področju. Etiopija. Sodelovanje z Etiopijo, ko gre za identifikacijo, je bilo precej težavno. Pogosto smo priča temu, da Etiopija ne želi sprejeti svojih državljanov, razen če se leti ne želijo vrniti prostovoljno. Intenzivno sodelujemo z Etiopijo v zadnjih nekaj mesecih. Razmišljamo o tem, da bi sprejeli dobre prakse o vračanju zato, da bi dosegli napredek. Trenutno se o tem pogovarjamo z Etiopijo. Še nekatere druge pomembne države izvora iz Afrike, slonokoščena obala, ta je tretja država izvora, odkuder prihajajo migranti. Stopnja vračanja je zelo nizka, nekje okrog 5 odstotkov. Nobenih povratnih informacij še nimamo strani slonokoščene obale v zvezi s tem, ali naj sprejmemo kakšno ureditev za to, da okrepimo vračanja. Enako velja za Gano. Z Gano smo se skušali bolj povezati, ampak ugotavljamo, da je iz Gane v zadnjih letih prišlo vedno več nezakonitih migrantov. Želimo se pogovoriti z, z Gano o praktični ureditvi, da bi rešili to vprašanje. Čakamo še na odziv Gane. V Gambiji je prišlo do demokratičnih sprememb, pozitivnih sprememb. Tudi z Gambijo se pogovarjamo zato, da bi se dogovorili o podobni ureditvi. Gre za države AKP-ja, pri katerih lahko uporabimo 13. člen kot unijskega sporazuma, ki je tudi pravna podlaga. Zelo na hitro bi se rad dotaknil še tistih področji, kjer imamo formalne sporazume o ponovnem sprejemu. Naj vam povem, kaj se je zgodilo od 7. septembra, ko sem bil na zadnje tu. Najprej Pakistan. Septembra smo imeli skupni odbor za vračanje s Pakistanom. Opravili smo dobro razpravo z Ministrstvom za notranje zadeve, še posebej, ko gre za doseganje napredka pri zmanjševanju za ostankov. Ogromno pakistanskih državljanov je še vedno v Grčiji. Občutek sem imel, da obstaja pripravljeno za sodelovanje. Elektronska platforma je zelo pomembna, to zdaj vzpostavljamo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve. Upam, da bomo lahko na tak način pospešili tudi ulaganje prošen za pravni sprejem. Od oktobra do aprila bomo zdaj testirali to platformo. Zahodni Balkan in vzhodne države, vem, da je časa malo. Tu je stopna vračanja zelo visoka, Ukrajina 48 odstotkov, nekatere države na Zahodnem Balkanu, tam je stopna vračanja zelo visoka, včasih celo več kot 100 odstotna, kar pomeni, da vračamo tudi osebe, ki jih v preteklih letih nismo uspeli vrniti. Enako velja za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Tako da bi nasplošno rekel, da je sodelovanje s partnerskimi državami na Zahodnem Balkanu res zgledno, ko gre za vračanje. Tudi pri Moldaviji je situacija podobna. Na hitro še par besed o Tuniziji, kar je zelo relevantno, glede na to, da so prijatelji iz Tunizije v dvorani. Tudi to je zelo pomembna država. Če si pogledate številke, ko gre za prihode v Italijo, zgolj za mesec oktober. Tunizijski državljani so predstavljali ogromno število ljudi, ki so prišli oktobra več kot 50 odstotkov jih je bilo, nekje 2800. S Tunizijo imamo tudi nov sporazum 28. novembra, naj bi se začel izvajati. Pogovarjamo se tudi o sporazumu za poenostavitev vizumskega režima in o sporazumu za ponovni sprejem. Več o tem kasneje, ko se bodo zadeve odvijale. Tudi z Nigerijo se pogajamo. Pogajanja smo začeli oktobra 2016 še vedno pa smo v slepi ulici. Z veseljem se spustim tudi bolj podrobno v posamezne države, ampak želel sem biti nekoliko krajši v tej predstavitvi, ker ste gradivo že prejeli. Na koncu, gospod predsednik, bi rekel, če smem, da delo ni enostavno, izzivi ostajajo, težko je vzbuditi zanimanje tretjih držav za sodelovanje, še posebej, ko gre za formalne sporazume o pravnem sprejemu z Evropsko unijo. Sodelovanje, partnerstvo je tisto, kar spodbujamo, to je naš ključni pristop. Evropska stran mora še naprej razmišljati o tem, kako lahko mobilizira prirejene spodbude za vsakega posameznika, zato da bomo države spodbudili k temu, da z nami sodelujajo. Upoštevati pa moramo tudi občutljiva vprašanja v partnerskih državah in to spoštovati. Razumeti moramo, da se soočajo z izzivi, da te države nimajo vedno obsežnih zmogljivosti. S tem bi zaključil. Še enkrat pa bi rad podaril, če kadarkoli želite podrobne informacije glede teh ureditev, glede pogajanj, glede česarkoli, bomo z veseljem to posredovali. Če želite bolj podrobne informacije, se lahko pogovorimo o posamezni državi, če se vam zdi to še posebej pomembno lahko tudi za zaprtimi vrati. Eh, Hvala lepa, gospod Mortju. Pozdravljam pa z nami tunizijske in maroške predstavnike parlamentov in dali jim bomo besedo. Potem, ko bodo besedo dobili člani odbora Libe, so pa izjemno dobrodošli, še posebej v okviru našega tedna posvečenega odnosa med EU in Afriko. Bom prebral seznamo govorcev za začetek, tako da boste vedeli, kdaj boste dobili besedo. Gospa Holmajer, gospa Kenge. Um, Sargentini, Mrs. Um, Bjork and Mrs. Grappini and Mr. Lenars. Okay, that's it. Takšen je seznam govorcev in govornic.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 pa tudi zato, da ste še enkrat predstavili, kako potekajo ti dogovori s tistimi državami, oziroma kakšne so ureditve s tistimi državami, s katerimi nimamo sklenjeni formalnih sporazumov. Omenili ste številko 34 tisoč glede preselitev, to nam že vliva nekaj poguma, kaj ti kaže na določen napredek. Ustrezna politika vračanja služi tudi temu. In če sem vas prav razumela, prosim za dodatna pojasnila, pravite, da z določenimi vrnitvami, tudi pri prostovoljnih vrnitvah, prihaja do napredovanja. In da lahko izvajate še dopolnilne ukrepe na področju prostovoljnih vrnitev. Lahko pa kaj poveste kaj več o teh ukrepih, teh dopolnilnih ukrepih. Potem pa bi omenila še problematiko na področju vrnitev. Pri nas doživljamo, da deloma osebe, ki so prišle nezakonito in so zdaj soočene z vrnitvi oziroma smo jih pozvali k vrnitvi, da jih moramo potem ciljno nasloviti, ker potem nekako izginejo v trgovini z ljudmi, včasih jih potegne tudi v kriminalistične združbe, te osebe jih skušajo izkoristiti, ker se ne želijo vrniti v svojo domovino, ker so obupani, in zato poskušajo nekako vstopiti v različne kroge, različnih združb v okviru organiziranega kriminala. In potem se jih izkoristi za najrazličnejša kazniva dejanja. Lahko o tem poveste kaj več, ali obstajajo ukrepi, s katerimi bi poskušali preprečiti prvič, da te osebe, ki bi se morale vrniti, izginejo in potem postanejo žrtve kaznjivih dejanj. Te številke se po mojem višajo. Hvala lepa, prosil bi vas, da se držite določenih dveh minut. Gospa Kenge. Hvala lepa, Klod. Na začetku bi rada rekla, da se ne strinjam s to logiko, da cilj upravičuje sredstva, še posebej, če so te uh, če so, sredst, če so ta sredstva na nek način zloraba moči. Mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezno medinstitucionalno sodelovanje. Pri sodelovanju s tretjimi državami pa ne bi smeli zanemariti vloge parlamenta. Mislim, da je pa delo parlamenta zelo pomembno. Hvala lepa, da ste vedno pripravljeni sodelovati z nami. Cenimo tudi to stalno izmenjavo mnen in posredovanje informacij, da to ne bi smel postati modus operandi, v okviru katerega bi posem razvrednotili našo vlogo. Namreč države članice arbitrarno pridobivajo vse večjo vlogo, čeprav v tem trenutku potrebujemo več Evrope, več solidarnosti. Človekove pravice tistih, ki želijo mednarodno zaščito, ne bi smele biti kakorkoli ogrožene zaradi neformalnih sporazumov. Ne moremo oblikovati novih postopkov, niti ne smemo potrebovati preteklih sporazumov, ki so se izkazali za takšne, da kršijo temeljne pravice in človekove pravice. So... Ko gre za, za Nigerijo, Jordanijo in Tunizijo se zadeve ne premaknejo naprej. Enako velja za pogajanja z Marokom in Alžirijo. Kako lahko to pojasnite? Omenili ste sodelovanje z Afganistanom in pravite, da so države članice zadovoljne. Ste vi zadovoljni? Zanima me tudi, kakšna jamstva imate, da se vračajo ljudje nazaj skladno z mednarodno in evropsko zakonodajo. Ali ponovni sprejem prav tako poteka skladno s temi zakoni. Ali ste koga vrnili proti njegovi volji in kakšna jamstva imajo te osebe, ko jih vrnejo nazaj v izvorno državo? Hvala. Hvala, Cecil. Gospa Intveld. Hvala. Gospod predsednik, no, Zdi se logično, če je bila vloga prosilca zavrnjena, da se ta mora vrniti v svojo državo izvora. S tem se strinjamo vsi. Ampak eh, realnost pa je po mojem bolj zapletena, kot pravite vi. Tako kot Cecil Kienge, tudi mene zanima naslednje. Pravite, da je skoraj da nemogoče skleniti priprave sporazume o ponovnem sprejemu s temi državami. Zakaj je to tako težavno? Vem, zakaj si tega te države ne želijo, ampak mi kot gospodarska sila imamo po mojem ogromne vzvode, da bi to lahko dosegli. Pravite, da vse teče dobro, vsi so zadovoljni, vsi se vračajo. Ampak. Uh, Eh, vemo, da obstajajo programi za ponovno integracijo, ampak mene zanima, kako je to v praksi. Družina se mora vrniti v Afganistan z otroci, ki so večino življenja preživeli v katerikoli evropski državi, že recimo na nizozemskem ali kjerkoli druge. Deklice, ki so odrasle tu, se pošlje nazaj v Afganistan. Kakšno življenje jih čaka, menite? Ali komisija sploh preverja, kaj je v tem okviru? Eh, strinjam se s Cecil Kienge, obstajajo pravni instrumenti. In meni se zdi to splošen trend, ne le na tem področju, ampak predvsem v svetu, komisija to še podpira, eh, skuša zdaj iskati čim več načinov izven pogodb, izven pravnih instrumentov. Pravne instrumente eh, sporazumov za ponovni sprejem smo pripravili prav zaradi določenega namena. Ti namreč vsebujejo eh, številna jamstva. Kako boste brez takšnih jamstv zagotovili v pravno nezavezujočih ureditvah za ponovni sprejem takšna jamstva? Kako sploh zagotavljate spoštovanje človekovih pravic? Ne vem, če so človekove pravice danes zelo moderne, ampak po mojem so že pomembne. Kakšna zagotovila torej imamo na voljo? da se to spoštuje. In še za konec, kaj namerava komisija storiti, da bi pridobila dejanske pravne instrumente in pravne sporazume oziroma zakonite sporazume, ker o tem nisem slišala kaj dosti. Hvala lepa, Malin Bjork. Hvala lepa. Ponovila oziroma podprla bi marsikaj, kar je bilo povedanega, ampak. Eh, navezala bi se predvsem na azilno politiko. Če želimo, da bo ta dosegala naše standarde, eh, me skrbi to, kar ste povedali. Eh, številni vemo, da je situacija v Evropi vedno bolj nehumana. Ne spustimo ljudi v Evropo, ne damo jim azila. Hočemo jih pustiti v državah, kot je recimo Alžirija in tako naprej. Uh, Morda se pa vsi tudi ne strinjamo z opisanjem oziroma da je res tako. No, torej, azilna politika. Pravite, da potrebujemo učinkovito in humano azilno politiko. Mislim pa, da ta postaja vse bolj nečloveška in vse manj moralna. Bom podala primer svoje države, Švedske, iz mojega volilnega okraja. Mladi, nekateri pravkar polnoletni, drugi še vedno mladoletni, te se pošilja v državo, niti ne domovino, državo, Afganistan, kjer še nikoli niso bili. Tam ni varno in mobilizira se veliko ljudi, od umetnikov, politikov, predstavnikov civilne družbe, ljudi, ki skrbijo za te otroke, da bi te vrnitve preprečili. Zanima me, kaj se da narediti, da bi švedski vladi pomagali, da prepreči takšne vrnitve v Afganistan? Kakšna naj bi bila skupna pot naprej, če sploh ni demokratične gotovosti glede te skupne poti naprej? Mi kot parlament vsega skupaj ne moremo oceniti, zato me zanima, kako poteka ponovno ocenjevanje varnostne situacije. Norveška je z vrnitvami prenehala. Kolegica je rekla, človekove pravice je najboljša korist otroka, drugi pomisleki na področju človečnosti. Afganistanski minister je rekel, da vsega skupaj ne morejo obvladati, da ne gre za vzdržno situacijo. Z... Ali ne bi bila smiselna pravila, da se ljudi, ki sploh niso nikoli bili v svoji državi izvora, tja ne vrača? Uh, Mislim, da je treba natančno preučiti vse te ureditve. Če jih ne bomo, potem tudi ne bomo mogli imeti odgovornosti za nje. Če ni odgovornosti za nje, bo prišlo do zlorabe, vse skupaj ne bo, človeško, eh, ne bo človeško, niti ne moralno. Hvala lepa. Hvala, Judic Argentini. Hvala, gospod predsednik. Za začetek bi skušala podati nekaj natančnejših informacij. poslali smo pismo, dobili pa smo nekaj zelo mešanih odgovorov, kjer mešamo uradne sporazume in neuradne ureditve. Če nam pošljete pismo, oziroma vodja oddelka pošlje pismo, kjer pravite, da porabljamo 14,9 milijonov evrov in ustvarjamo delovna mesta za mlade v Gambiji, gre tu pravzaprav za drugi odbor. Mi bi morali preverjati sporazume o ponovnem sprejemu. Ugotovili smo pa, da je ta, takšno preverjanje zelo težko izvajati, ker se pojavljajo različne strukture. Sicer se vam zahvaljujemo za sodelovanje pri takšnem pregledu, ampak radi bi v zvezi s tem izvedeli kaj več. Kar se tiče neformalnih struktur, tu potrebujemo preverjanje. Ampak neformalni eh, dogovor ne omogoča dejanskega spremljanja, kaj se je zgodilo, koga ste vrnili. Ne morete formalno spremljati neformalnih ureditev. To je težava, ki je pred nami. Neformalni sporazum tudi ne omogoča demokratičnega nadzora na strani prejemnici. Mislim, da afganistanska, malijska ali katerakoli vlada na tem dolgem seznamu se ne opre na svoj parlament in jih sprašuje, kaj se dogaja s temi ljudmi. Zato smo prisiljeni mi biti čim bolj jasni. Ko nam pišete, da vse več držav ne želi eh, izvajati pogajanj, da bi se sprejeli uradni sporazumi o ponovnem sprejemu, mislim, da bi bilo za nas koristno in tudi del našega preverjanja, da utemeljite vaše razloge pri vsaki državi posebej. Na tretji strani vašega pisma piše recimo, da je komisija predlagala več primerov dobrih praks, Gani, Gambi in slonokoščeni obali. Sama pa ne morem ugotoviti, eh, kako naj bi jim predlagali uradni sporazum o eh, ponovnem sprejemu in zakaj ste se potem lotili neformalnih ureditev. Mislim, da je moja naloga kot članice odbora Libe to razumeti in vam postavljati vprašanje v zvezi s tem, pa vam sploh ne morem postaviti vprašanj, ker ne najdem natančnih podrobnosti. Ko gre za številke, sem že vesela, da nam jih pošljete, ampak tale priloga, ki navaja vrnitve iz Evropske unije državljanov tretjih držav, v glavne tretje države, tu ni zajeto naslednje. Afganistan, Pakistan, Maroko, Mali, Niger, Nigerija in slonokoščena obala. Teh držav ni. Podatki seveda so navedeni v pismu v zvezi s temi državami, ampak dajte, navedite jih v razpredelnico gre za države, ki so politično najbolj problematične. Dajte jih potem zapisati v prilogo in mi jih pokažite. Ne mi go, eh, govoriti, da so Mauretanija in Tunizija tiste glavne prioritetne države, ker pač niso. Izbrala sem le nekaj držav iz tega dolgega seznama. Vem, da nas priganja čas, predsednik, ampak še par vprašanj imam. Etiopija. Eh, Judith, res govori že dolgo. Dve kratki vprašanji, predsednik, če mi dovolite. Gre za naš pregled oziroma spremljanje izvanja. Ja, dve minuti je imel vsak na voljo. Hitro, hitro. Hvala, predsednik. Etiopija. V pogajanjih z Etiopijo naj bi obstajala zahteva Evropske unije, da mora Etiopija ponovno sprejeti 58 ljudi, preden se bomo znova pogovarjali o razvojnem sodelovanju. Gre le za enega izmed virov, ki ga imam, ampak mu zaupam. In ta podatek se mi zdi zelo zanimiv. Bom pa zdaj tudi kar končala. Hvala. Ja, tudi mi imamo nekaj odgovornosti pri tej preglednici. Mislim, da nismo vključili cele, ker je res zelo dolga, tako da moramo tudi mi prevzeti nekaj odgovornosti. Gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, sper să compensez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom sama kratka, da bomo nadomestili izgubljen čas. Hvala, da ste organizirali tako pomemben sestanek in hvala tudi za vse pomembne informacije. Kratko vprašanje imam. V dokumentih, ki ste nam jih poslali, pravite, da Nigerija ostaja glavna država izvora eh, za nezakonite migrante, ki pridejo k nam. Navajate tudi številke, kar je zelo dobro. Poleg tega pravite, da je Nigerija država, kjer je tudi največ žrtev trgovine z ljudmi, predvsem deklet in žensk. Potem nadaljujete z opisom ukrepov. Mene pa zanima, ali razmišljate tudi o dopolnilnih ukrepih, s katerimi bi se borili proti takšnim organiziranim mrežam trgovine z ljudmi. Na koncu pač potrebujemo dejanske rešitve. Treba je storiti več, kot pa le kaj odkriti. Če vidite, da prihaja do trgovine z ljudmi, da obstajajo organizirane mreže, se zdaj ukvarjamo le s posledicami. Ste kdaj razmišljali o tem, kako sploh odpraviti težave pri viru? Yes, Gospod Lenar. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev. S Strinjam se, da vrnitve še vedno ostajajo najšipkejši člen v naši azilni politiki. Vesel sem, ko slišim, da je prišlo do, do, do določenega napredka. Mm, še vedno ne zelo velikega, kljub vsemu. Hvala tudi, da ste nas spomnili, da je ponovni sprejem eh, nezakonitih migrantov že del našega formalnega dela v okviru kotonujskega sporazuma. Od tega se moramo zavedati vsi. Imam vprašanje, ki se navezuje na to, kar je že spraševala Sofin Tveld. Če si pogledate državo kot je Gana, kjer smo najpomembnejši trgovski partnerji in največji donatori humanitarne pomoči, pa se zdi, da ne moremo spostaviti nekih postopkovnih ureditev. To smo sicer poskušali, pa nismo dobili povratnih informacij. In zanima me, ali zdaj to, kar sprejemamo kot nekaj normalnega se vam zdi, da se res ne bi dalo povečati pritiska na takšne države z vsemi instrumenti, ki jih imamo na voljo? Eh, skušali smo dobiti povratne informacije od njih, ampak to je pa že skoraj vse, kar smo počeli. Se vam ne zdi, da bi lahko izvajali več pritiska na takšne države? Potem imamo tu neformalne ureditve s Pakistanom, recimo, kot ste rekli. In eh, meni se je zdelo zelo nenavadno, da so pakistanski migranti prijeli negativne odločbe in našim oblastem se je zdelo preprosto jih vrniti v Turčijo kot pa v Pakistan, kljub temu, da imamo z njimi sklenjen formalni sporazum. Kaj se torej še mora storiti, da se te težave razrešijo? Pa še nekaj, kar je morda izven okvira našega sestanka, ampak eh, kaj bi še morali storiti na naši strani, tako da bi zadeve eh, gladkeje stekle? Bi morda, se morda revizija direktive o vračanju tudi umešča v to razpravo? Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo gospodu Mordiju, uh, bomo dali še eh, maroški in tunizijski delegaciji besedo. Lahko govorite tudi o arabščini, ker je na voljo tolmačenje. Gospa Katidra Zjani iz odbora maroškega parlamenta, izvolite. Dve minuti. شكراً سيد الرئيس كذلك نشكر من هذا المنبر البرلمان الأوروبي على تنظيمه لهذا الأسبوع الأفريقي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 predstavnice parlamenta bodo govorile arabsko, na to pa bomo prisluhnili tolmačenju. Tako da, če govorite arabsko, boste pač najprej govorili brez tolmačenja, potem bomo prisluhnili tolmačenju vašega govora. Izvolite. مع ظاهرة الهجرة من خلال ثلاث مستويات المستوى الأول يهم الإدماج الاجتماعي ومواكبة مغاربة العالم والهجرة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 Shukran, Mrs. Yani, um, and we get the translation. Shukran, gospa Yani. Zdaj pa bomo prisluhnili še tolmačenju, ki bo na voljo v francoščini. Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej naj se zahvalim odboru za to, da ste mi dali možnost, da govorim o zelo pomembnem vprašanju. Uh, migracije so človeški in družbeni pojav. Maroko je transitna država za migracijske tokove iz Afrike ter pa zbližnjega vzhoda proti Evropi. Prav zato je naša država um, zelo relevantna v tem okviru. Kot prvo, pomemben je družbeni element in pa to, da v Maroku želimo ohraniti maroško identiteto ter pa kulturno identiteto, obene pa tudi želimo izboljšati kakovost storitev ki jih vsi potrebujemo. Prav tako mislim, da je treba misliti na trajnostni razvoj naše države. Potem drugi pomemben vidik, treba je misliti na človeški vidik in Maroko je vedno spremljal ukrepe za zakonsko urejanje več kot 23 eh, tisoč nezakonitih migrantov in želeli smo jim omogočiti možnost, da uveljavijo svoje pravice do izobraževanja, socialne oskrbe ter pa vključitve v poklicno življenje. Kraljevina Maroko je zato uveljavila priporočila OZN, ko gre za migracije in pa številke pri tem. Potem tretji pomembni element, um, vloga Maroka pri nezakonitih migraciji proti Evropi. Um, predvsem smo vedno zelo ščitili evropske meje pred nezakonitimi migranti. Glede na zadnje statistike notranjega ministrstva, smo preprečili več kot 50 tisoč poskusov nezakonite migracije proti Evropi, proti Španiji. Um, to je številka za leta 2017 in prav tako smo pomagali pri razgraditvi več kot 80 omrežij, ki so drevale z nezakonito trgovino z ljudmi. Zato mislimo, da je krivilna Maroko odlično sodelovala s Španijo na tem področju. Pa še nekaj spremajo se nove ukrepi in zaveze. Za splošni razvoj, torej ko vsi zmagamo um, med afriškimi in pa evropskimi državami. Predvsem želimo zagotoviti stabilnost na afriški celini. V zadnjih letih je gospodarska rast precej visoka na splošno na tej celini. Prav tako mislim, da lahko se za zemljo pridemo do dobrih rešitev. Uh, Eh, za nezakonito migracijo. Treba je pospešiti zakonite migracije med Evropo in pa Afriko. Tako lahko še okrepimo stabilnost in varnost v sredozemlju na splošno. Hvala lepa za posel. Hvala lepa. Zdaj pa še gospod Kalifa iz tunizijskega parlamenta. Dve minuti. Gospod Kalifa? Aha, ni ga v dvorani. Prav. Potem pa najbolje, da damo besedo gospodu Mordiju, eh, da odgovori, že tako ali tako zamujam, ampak to je pomembna točka, tako da bomo dali besedo gospodu Mordiju, da odgovori na uh, eh, vprašanje in se odzove na prispevke. Potem pa bomo nadaljevali in kasneje bom dal besedo gospe Gal, da prevzamem predsedovanje. Hvala lepa. Za začetek bi izpostavil načelo. Politično odločitev, kadarkoli je mogoče, naj bo to kristalno jasno, se v komisiji vedno odločimo za sporazum o ponovnem sprejemu. Sporazum, ki se ga da v celoti nadzirati in ki je v skladu z določbami iz pogodb. Vendar pa ne najdemo vedno pravih orodij, s katerimi bi partnerje spodbudili k temu, da se strinjajo s takšnim sporazumom. Včasih je tako, da ima diaspora zelo pomembne, pomembna stališča v parlamentih teh držav. Včasih jih skrbi, kako, z, kako bo z nakazili. In tudi na strani EU ne zmoremo vedno pripraviti konsolidirane ponudbe, ki bi jo te države sprejele. Vedno nas sprašujejo, prav, ampak kaj nam bo EU ponudila v zameno? In v Gnalnem direktoratu Home se zdaj natančno ukvarjamo s tem, kako te vidike združiti. Kadar pa se da, se vedno odločimo za formalni sporazum. Če pa to ni mogoče, potem pravne obveznosti, predvsem za afriške partnerje, že obstajajo v 13. členu kotonujskega sporazuma. Naj povem jasno, kakšne so te neformalne ureditve, neformalni sporazumi. Prvič, to so ne zavezujoči pravni instrumenti nimajo pravne vrednosti, ne ustvarjajo pravnih pravic, eh, zakonitih pravic, niti obveznosti. Uh, bolj nekako definirajo interese obeh strani. Lahko bi našli primer, recimo, določajo časovnico postopkov, koliko časa traja, da se odgovori na zahtevek po identifikaciji, koliko časa se pripravi spremljiva dokumentacija, možnost, da se izvede vrnitev, ne samo s komercialnimi leti, ampak tudi s čarterskimi, možnost identifikacijskih misij, mehanizmi eh, reševanja težav, ki nastanejo. Ampak vse to niso neke zakonite pravice. Izhajajo izključno iz 13. člena kotonojskega sporazuma. Prakse pa so tako učinkovite, kot je pripravljenost partnerskih držav, da na podlagi njih delajo če se vam zdi, da, to, da ne prejmete dovoljšnih podrobnosti, predlagam, da temu namenimo celo sejo. Organiziramo jo za zaprtimi vrati in uh, namenimo toliko časa, kot ga želite, da vam bomo odgovorili na vsa vprašanja. Zdaj pa še nekaj besed o specifičnih vprašanjih, ki ste mi jih zastavili. Mislim, da je bila prva gospa Holmajer. Vedno se trudimo, Eh, spodbujati prostovoljne vrnitve, se tega vrniti najprej. Te svežnje smo zasnovali z dvojnim namenom. Prvič, da se oseba vrne dostojanstveno, da prejme nekaj denarja, da lahko deloma poskrbi tudi sama za svojo ponovno integracijo. Uh, deloma pa s tem tudi podpiramo skupnost, odkudar je oseba prišla. Na voljo imamo kar nekaj finančnih sredstev, da to lahko podpremo. Recimo v primeru Etiopije imamo instrument za trajnostne in uh, dostojanstvene vrnitve. Uh, podobno za Mali imamo projekt v okviru DEFKO 50 milijonov, za Afganistan, Bangladeš in Pakistan imamo predvidenih približno 90 milijonov za program namenjen temu. Vse to izvajamo zato, da bi se ljudje lahko vrnili domov in prijeli tudi podporo za ponovno integracijo. E, številne te projekte namreč izvaja mednarodna organizacija za migracije in potem lahko tudi dobro spremljamo, kaj se dogaja po vrnitvi. Gospa Kienges, prasčevali ste, e, s katerimi težavami se srečujemo pri Tuniziji in Maroku pri sklepanju sporazumov o ponovnem sprejemu. Gre predvsem za klauzulo o tretjih državljanih, s katero bi morale te države sprejeti vrnitve ljudi, ki so zapustili njihovo zemlje, pa nimajo državljan, maroškega ali tunizijskega državljanstva. To je po mojem ena izmed glavnih ovir pri teh sporazumih in verjetno bomo to lahko rešili šele na koncu. Gospa Intveld, mislim, da moramo razmisliti o tem, kaj se še da storiti, da bi imeli sklenjene uh, pravne sporazume. Predvsem ministri za pravosodje in notranje zadeve morajo razumeti, da potrebujejo več sodelovanja. ne le, da so včasih samo radodarni na področju vizumov. Potem pa potrebujemo tudi ciljno usmerjen pristop glede tega, kaj potrebujemo. Verjetno nihče od vas ne bi bil navdušen, če bi rekli, ne bo več razvojne pomoči, če ne bo sodelovanje. S tem bi marsikaj še poslabšali in še več ljudi spodbudili k temu, da zapustijo svoje države. Je pa treba preučiti tudi preferencialne potovalne režime za više diplomate in ugotoviti, ali so brezvizumski režimi za nje primirni. No, morda bi pa lahko razmislili, kako spodbuditi pozitivno naše partnerje, da sprejmejo uh, sporazume o prostovoljnem sprejemu.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 prošen v državah članicah, ko gre za Afganistan, približno 30 odstotkov. Ko se država odloča, ali bi moral Afganistanec prijeti status zaščite, to seveda ni preprosto, ampak preučujejo tudi razlike med regijami v Afganistanu. Nekatere regije so bolj stabilne kot druge in to je gotovo eden izmed dejavnikov, ki je pomemben pri odločanju, ali oseba potrebuje zaščito ali ne. Moram priznati tudi, da ne poznam niti enega primera, kjer bi uh, dolgotrajni rezident bil prisiljen se vrniti v Afganistan, čeprej tam ni bival. Tudi države članice so mi potrdile, da takšnih primerov ne poznajo. Edini primer, ko se je dolgotrajnega rezidenta vrnilo v okviru Joint Way Forward, je bil, če so, bili, če so bile tem ljudem izrečene kazanske sankcije v državi članici. Da bi pa vračali ljudi z otroki, ki so integrirani v družbo, teh takšnih primerov pa ne poznam. Uh, mislim, da je to omenjala gospa Sargentini. Gospa Björk, vi ste omenjali prilogo, se upravičujem, mislim, da je prišlo do težav pri posredovanju. Eh, morali bi prejeti precej natančne statistične podatke o vseh državah, ampak bomo poskrbeli, da bo sekretarjat to posredoval vsem. Gospa Sargentini je to omenjala. Da boste torej prejeli tudi podatke o tistih državah izvora, katerih eh, državljani predstavljajo najvišje število migrantov. Pri Etiopiji se pravite, da naj ne bi namenjali razvojne pomoči, dokler, ne bi, dokler ne bi vrnili uh, najmanj 58 eh, državljanov. Mislim, da ni tako, ampak skrbniški sklad pa uporabljamo zato, da partnerje pozitivno spodbujamo. Niger je recimo zelo dober primer, kjer smo zagotovili dodatno financiranje, tako da podpiramo socialni razvoj, recimo okrog Agadeša, kjer eh, vlada res tesno sodeluje z nami. Potem vprašanje trgovine z ljudmi. Mislim, da je to izjemno pomemben vidik opravljamo veliko dela skupaj s partnerskimi državami, recimo, če vzamemo Nigerijo, vzpostavili smo platformo za sodelovanje za boj proti tihotapljenju migrantov in zdaj taj tam pričenjamo z uporabo skupnih preiskovalnih ekip. Tega smo se prvič lotili v Nigru, eh, kjer z nami sodelujejo organi odkrivanja preiskovanja in pregona. Delijo, posedujejo nam informacije in deloma nam je že uspelo prestreči takšne tihotapce. Eh, sodelujemo tudi z Interpolom, Europolom in drugimi agencijami na tem področju, da lahko zagotovimo ustrezno izmenjavo podatkov in se borimo proti tihotapcem z ljudmi, ki eh, seveda se zredočajo na najbolj ranljive. Res pa je, da nas tu čaka še veliko dela. Potem smo lahko slišali vprašanje, kako sodelujemo s partnerji. Vse načine izkoriščamo, ki so nam na voljo. Tako da no, obstaja pa obveznost na podlagi mednarodnega prava, če gre država nezakonito v drugo državo in nima. Uh, ni, ni razlogov, da bi zaprosila za, oziroma da bi prejela mednarodno zaščito, se mora v svojo državo vrniti. Je pa seveda pri tem upoštevano načelo nevračanja. Mislim, da je gospod uh, Lenars omenil, recimo, če vzamete Pakistan, se tam soočamo s številnimi praktičnimi ovirami, zaradi katerih bi bilo težko izvajati formalni sporazum o vračanju. Uh, Včasih naša zakonodaja predpisuje, koliko časa morajo ljudje tu ostati, preden se lahko dejansko vrnejo. Včasih ni dovolj upravnih zmogljivosti pri partnerjih ali ni dovolj politične volje. In če e, smo ustrezno pripravljeni, če resno razmišljamo o dejanskem učinkovitem upravljanju migranskih tokov, moramo tudi mi izboljšati naše delo in biti bolj resni, ko gre za vračanje. Seveda je, bo treba na neki točki tudi razmisliti o ravnanju naših držav članic. Potrebujemo tudi učinkovitejše azilne postopke, kot ste omenjali, tako da se povežejo postopki za azil in postopki vračanja in da se zagotovi ustrezno ravnovesje. Treba je zagotoviti dovolj podpore, da se bo tudi ljudi ustrezno spremljalo skozi te postopke. Toliko z moje strani, z veseljem pa kadarkoli boste želeli, povem več in podam več informacij o teh postopkih. Vem, da želiš nekaj povedati, pa res smo zelo prekoračili čas. Ja, pri teh ponovnih sprejemih vemo, da je to zelo polemično vprašanje, vedno znova, vedno več teh neformalnih sporozumov. Um, jasno je, da se pogosto prednostne pravice kršijo in tako dalje. Torej, da pozamem, mislim, da imate vsi veliko informacij o pomembnih vprašanjih. Sofi, res prosim te, no, no potem pa res, pro, ne vem, kaj je to vprašanje. Ne dobimo odgovorov na zelo pomembna vprašanja. In to je sedaj, ne vem, pregled, ne vem, to sploh ni prava beseda za takšno zasedanje. Zastala sem veliko pomembnih vprašanj. Ampak, naprimer, nečesa, na nekaj pa nismo odgovorili odgovora. Kako preverjate to, da se spoštujejo standardi človekove pravice? Kaj ti niti slučajno verjam eh, tega, kot je povedal gospod Lenard. Če se pogledam samo seznam držav, ki je tukaj, potem niti slučajno ne verjamem, da Evropska unija nima nikakršne eh, možnosti, da bi jih pripričali, torej, da bi imeli te zakonite sprozume o normalnem ponovnem sprejemu, mislim, da bi lahko pritisnili na nje. Ja, uh, bom na to odgovoril. Torej, če imamo vračanje, če imamo naprimer neformalno sodelovanje, uh, velja vedno naslednje. Kot pri vsakem vračanju imamo vedno vsa pravna sredstva, vse pritožbe, vse varovalke, kot to zagotavlja direktiva o vračanju. Uh, Vedno je možnost pritožbe po zakonodaji države članice in države članice, ki izvaja takšne odločitve, morajo to spoštovati tudi v skladu z običajnimi standardnimi praksami, um, ki že obstajajo. Se pravičujem, ker tega prej nisem omenil, nisem imel zadosti časa, pač poskušal sem biti kar sakratik odgovor, ampak upam, da se da bolje. Glede, sveda, formalna vloga naše prednostne pravice so tukaj ključne. To sem vedno povedal, vedno seveda um, imate veliko informacij o tem in tudi o pregledu. Vemo tudi, kakšna so stališča različnih držav članic. Sedaj ne bi šel še enkrat v to, ampak predlagam naslednje. Sedaj se pogovarjamo o tem, od septembra dalje smo se že večkrat pohvalili o tem in gledajte, Eh, predvsem je normalen pregled najbolj bistven. To, kar se daj tukaj obravnavamo, ne more nadomestiti običajnega pregleda, ampak mislim, da lahko v prihodnosti o tem še govorimo. Morda z zaprtimi vrati. Ja, bomo o tem še govorili tudi med koordinatorji, naprimer. Ampak jaz ehm, mislim, da je prav, da še vedno govorimo o tem. Mislim, da je prav, da izkoristimo svoje pravice in jih še nadgradimo. Torej, Na vsak način je prav, da ima naši poslanci možnost, da vas zastavijo relevantna vprašanja. Hvala pa vsem za zelo dobro vprašanja. Glede, eh, naše pravice so takšne, kot so. Ampak na vsak način hvala pa vam, gospod eh, Savamordu, za to sodelovanje. Vemo, kje so vrzeli z naše strani, pa tudi sicer. Torej res hvala lepa, da ste prišli. Kolegice in kolegi. Eh, sedaj bo gospa Gal prevzela vodene sestanka. Kolegi, nadaljujemo. Dve točki nas še čakata. Do šestih moramo dokončati, do glasovanja, tako da res moramo malce pohiteti. Naslednja točka. Vzpostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki ima informacijo o sodbah državljanov tretjih držav ali apatridov, da se dopolni in podpre Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc ta predlog je bil predstavljen že leta 2016, Libe je sprejel mandat 29. junija 2016. Gospod Kirchhoff je bil takrat počevalec po razpravi v svetu, pa moramo tudi prositi komisijo, da spremlja dopolnjeni akt za ta centralizirani sistem. Gospod Dalton, poročevalec, beseda je vaša. Ga ni, ga ni. Vi pa ste, oziroma ste. Ne, ne, na papirju tole me je malce zavedlo. Torej ste tukaj vendarle, gospod Dalton. Ja, vendar mi je uspelo priti na sestanek. Torej, ja, hvala. Bom poskušal biti kar se da kratek. Sedaj lahko izboljšamo izmenjavo informacij in pa sodelovanje med državami članicami v boju proti kriminalno splošno, sploh pa tudi proti terorizmu. Naprimer, pomembno se medsebojno informirati o prejšnjih kazenskih obsodbah, tako lahko ljudje, um, države um, vidijo, kako poskrbeti za lažji prosti pretok, um, tudi poskrbeti za boljše prosodno sodelovanje. Zato je prav, da je ta sistem čim bolj kakovosten, sploh, ko gre tudi za državne EU in pa tudi državne tretjih držav. Oba sistema morajo biti čim bolj enakopravna. Torej, ta predlog komisije mislim, da ne potrebuje veliko dodatnih sprememb. Imamo že mandat za direktivo za EGRIS in ta zahteva veliko, poli, um, torej ta pokriva veliko polemičnih vprašanj, zato mislim, da nima smisla, da gremo v to. Še enkrat, to je že zajeto. Ampak ta predlog tukaj pa naj bi dopolnil direktivo EGRIS in sicer tako, da bi spostavili centralizirano bazo podatkov, tako da bi ugotovili um, v državah članicah, uh, če obstajajo za tretje državljane. Uh, um, torej prejšnje kazenske obsodbe, če ti prihaja Evropska unija. Sedaj mislim, da že zamujamo pri tem predlogu na splošno, zato bom poskušal seveda biti čim bolj učinkovit, ampak ne na škodo kakovosti tega poročila. Torej, moj pristop je naslednji. To, da bo uredba še vedno v skladu z mandatom parlamenta za direktivo EGRIS, kajti svetom se morali še uspredno bohati v drugih orodjih. No, pri par ključnih področjih sem pa par stvari še spremenil v tem osnutku poročila. Kot prvo, mislim, da moramo rešiti um, to možnost preiskovanja preteklosti nekaterih posameznikov, sploh gre za um, naprimer izobraževanje ter pa oskrbo otrok. Prav tako mora država članice tudi vključiti bilateralne informacije, če je prišlo za, do obsodb, um, naprimer ko tretji državljani živijo na ozemlju Evropske unije. Torej, če neka država ima ta podatek, potem ga mora deliti tudi z drugimi državami. To je potem celosten sistem. Prav tako sem potem tudi vključen v tri predloge sprememb, um, ki so podobni amadmajem iz direktive. Potem sem dopolnil še to s predlogi za varstvo podatkov ter pa za usposabljanje na tem področju, kot tudi to, da moramo vedno zaščititi tudi uh, pravico do poštenega sonja in pa domnevo nedožnosti. Uh, državljani tretjih držav uh, in pa bo tako na baza podatkov ni standardna pri teh državljanih in nimaš takoj na voljo vseh zadetkov. Torej, če prideš do zadetka, um, to še ne sme nujno vplivati na splošnega sodnega postopka. Še vedno moramo hraniti vse normalne standarde, tudi načelo nediskriminacije. Pa še nekaj, posameznik mora imeti enakopraven dostop in eh, čim prej je treba stvari spreminjati oziroma tudi črdati podatke, če so ti napačni. Mislim, da je prav, da je sistem čim bolj funkcionalen in izvedljiv, zato želim, da se tudi fotografije vključijo v sistem, če jih država članica zbere in vključi v podatkovno bazo. Potem pa še dostop do sistema, um, agencije EU želijo izpolniti svoje naloge, um, katere, naprimer Evropska obalna straža, um, bi lahko bila vključena. To smo vključili tudi že pri direktivi. Potem pa še dvojno državljanstvo, o tem smo se večkrat pogovarjali tudi s kolegi, ki so že delali na direktivi v preteklosti in sedaj tudi države članice pročujo to možnost. Tudi sam imam potem še vprašanje o tem, ali je res smiselno um, vključiti te ljudi. No, bo videli, kaj se bomo odločili, ampak na vsak način mislim, da moramo um, pregledati um, pretekle kazenske obsobe vseh državljanov, državljanov EU ali pa tretjih državljanov. Mislim, da ne smemo vzpostaviti um, nepravične obravnave. Svet me zanima, kaj o tem mislijo kolegi. Pridem spremljati končno odločitev. Naprimer, nekateri govorijo o tem, koliko časa bi lahko hranili podatke. To je v bistvu pristojnost držav članic, zato tega tukaj jaz ne bi omenjal. Potem še nekaj. Evropska unija nima usklenega sistema za um, kazni ali pa za kazensko pravno sedem razplošno, čeprav se tega nekateri želijo. Zato smo tukaj omejeni, vendar, ker nimamo teh pristojnosti. Se veselim našega sodelovanja v prihodnosti in se veselim tudi tega, kar bodo povedali drugi poročevalci v senci, oziroma kolegi na splošno. Hvala. Hvala, gospod Dalton. Tri kolegi so se prijavili k besedi. Gospod Dajon. Hvala, gospa predsedujoča in hvala poročevalcu za te uvodne besede. No, to, da imamo centralizirani sistem za državljane tretjih držav. To ima lahko svoje prednosti. Ampak vendarle mislim, da ima kar veliko kritičnih pripomp, uh, eh, ki jih poročal še ni omenil. No, eno točko je omenil, drugih pa ne. Uh, gre za opredelitev 3G državljane tretjih držav. Imamo sistem za EU državljane, tukaj lahko mm, se država med seboj razmenuje, potem pa imamo še sistem za državljane tretjih držav to je centralizirano, ker to želimo v predlogu komisije. V redu. Ampak ne vem, zakaj bi diskriminirali napram državljanom tretjih držav, ki so tudi državljani EU, imajo dvojne potne liste. Napram drugim državljanom torej. Mislim, da. Um, res moram um, uložiti predlog spremembe v tej smeri, Torej, um, če imamo državljane teh držav in če imajo ti evropsko državljanstvo, državljanstvo EU države, potem mislim, da nima smisla, da proti njim diskriminiramo. Potem peti člen. Imamo, naprimer, kazensko um, obsodbo za državljana tretjih držav. Glede, obsodba, to je lahko marsikaj, zelo hudo kaznivo dejanje ali pa tudi ne. Mislim, da predvsem moramo imeti ta sistem samo za huda kaznivo dejanja, ne pa za naše prekrške tukaj naprimer, bi lahko vključili samo kaznjena dejanja, za katera je zagrožena naprimer, kazen odvzema prostosti. Ne moramo vključiti kar vseh kaznjenih dejanj ali prekrškov. Lahko se tudi vprašamo, kako želite obremeniti sistem, v kakšni meri. Potem fotografije. Sedaj smo o tem govorili. Gledajte, včasih smo mislili, da so prstni odtisi občutili vprašanje, v redu, ampak smo potrebovali te prstne tisti, ki smo rekli, v redu, to bo identificiralo posameznika, sedaj pravijo, sedaj potrebujemo še fotografijo. Ni zadosti samo prstni otis, kje se bomo tukaj ustavili, tukaj imam kar veliko vprašanj. Potem naprej, člen 7. Or, oziroma end v prvem stavku. Torej, najprej zahtevek zaradi kazenskega um, postopka. Uh, ali pa zredi drugih eh, podobnih postopkov v skladu z relevantno zakonodajo. No, gledajte, potem lahko rečete, pri nas je zakonodaja takšna in takšna in potem mi to in to potrebujemo. Mislim, da to je preveč fleksibilno. Mislim, da moramo jasno pojasniti, kakšni so konkretni ameni, ne pa da tako megleno. Potem pa še Europol, Eurust, tukaj bi rad pojasnila od poročevalca, zakaj je ključno, da imamo te institucije vključene, da imajo te neposredni dostop do sistema. In še, zakaj želi ta dostop razširiti še na obalno stražo? Pa še zadnje vprašanje, deseti člen. Očitno se nam zdi normalno, da je to izvedbeni akt ali se portal strinja. Vsi elementi, ki jih tukaj navaja komisija, naj bili relevantni za izvedbene akte ali pa bi morda lahko imeli tudi delegirane akte. Hvala, gospod Albrecht. Uh, Hvala. Kot prvo bi se pridružil kolegu, da je smiselno, da imamo takšen sistem. Ja, ampak um, Denis De Jong, um, tudi vi imate prav glede področja uporabe, naprimer, se strinjam s kolegom in bi rad podaril to, kar pravi. Glejte, sedaj sprejemamo uredbo, ki diskriminira med državljane EU in pa drugimi. Torej, um, nekateri državljani imajo um, potne liste EU države in pa tretjih držav. Glede to nima smisla. Mislim, da mora biti ta točka glede um, dvojnih državljanstv črtana. Mislim, da to ni tudi um, smiselno niti v skladu z našimi pogodbami. Sploh ne vem, zakaj je to predlogo komisije. Moram reči, da mi to ni jasno. Uh, Potem še fotografije. Torej, podoba obraza. Glejte, predvsem eh, smo se na začetku želeli omejiti na prsne otise, če so ti na voljo. Mislim, da je prav, da se tega držimo tudi v uredbi. Mislim, da nima smisla, da se to razširi še na druge biometrične podatke. Prsni otisi so čisto dovolj za prepoznavanje identitete osebe. Mislim, da je to čisto dovolj in prav zato sem proti temu, da se vključi tudi fotografije. Čeprav, ja, vem, kakšen je pristop poročevalca, torej, da želi vse skupaj vse nekoliko omejiti, da omeji to vprašanje v predlogu, ampak mislim, da na splošno fotografije ne bi smeli vključevati. Potem pa še nekaj drugih manjših eh, problemov, kjer nisem čisto prepričan, um, ali je res relevantno, naprimer, da ima Frontex dostop do teh podatkov, kajti oni niso agencija za organe pregona, drugi to počnejo, ampak v redu, o teh stvarih se lahko še pogovorimo v prihodnosti in se veselim sodelovanja pri oblikovanju kompromisov. Hvala, gospa Intfeld. Hvala lepa, hvala Angelika Mlinar, Mlinar je poročevalka Alde, uh, poročevalka v senci torej bom spregovorila o njenem imenu. O tretjem členu ne bi govorila, ker um, se kolegica strinja s prejšnjima govorcema. Potem naprej. Evropska komisija je v obrazložitev memorandumu dejala, da je tukaj pomembno, da predvsem razrešimo varnostna vprašanja ter pa, da pridemo do bolj učinkovite smerave podatkov po terorističnih napadih v Evropi. No, ampak niti evalvacija trenutnega ECRIS-a, niti podporni dokumenti za ta predlog ECRIS-TCN, eh, ki je sedaj nadomestilo za običajno oceno očika, nič od tega ne zagotavlja informacije oziroma ponuja dokazne gradiva za to, da potrebujemo ta centralizirani sistem um, ehm, ECRIS-TCN za boj proti terorizmu. Uh, Potem Fra je tudi še omenila več vprašanj, um, ki pa so sedaj še vedno v diskrecijskih pravicah držav članic. Naprimer, gre za morebitne škodljive učinke na področju azila ali pa migracij ali pa vpliv na otroke državljanov tretjih držav. držav. Gospa Mlinar bo torej vložila madmaja v smeri dodatne zaščite državljanov um, in pa temeljnih pravic, sploh gre za državljane um, ki niso državljani Evropske unije. Pa še nekaj mojih vprašanj, sicer moram reči, da ne poznam dobro tega poročila, ampak gledajte, že o šengenskim informacijskim sistemu smo se o tem pohvali, če torej govorimo torej o obsodbah državljanov tretjih držav v tretjih državah, kako bomo potem razlikovali med temi stvarmi? V redu, kaj je za nas tudi kaznivo dejanje v Evropski uniji, ali pa na drugi strani imamo obsodbe, ki so politično motivirane v tej tretji državi. Ali bomo potem kaj priznali te obsodbe na sodišču, ko pa jih je naprimer izrekel sodnik um, iz različnih, um, torej, z različnimi interesi in argumenti. Pa še nekaj včeraj sem brala, da njozemski organi sploh ne uporabljajo uh, prstnih otisov iz potnih listin, kot bi to morali početi. Sploh nimajo ni, naprimer, niti opreme na letališčih, da preverjajo prstne otise. Vem, zganjali smo Viking Creek, ko smo govorili o tem, češ konec sveta bo, če tega ne bomo sprejeli, potem pa se na koncu izkaže, da niti nizozemska tega ne uporablja. In res, tudi gotovo kakšna druga država tega ne uporablja gotovo. Torej, če tega ne uporabljamo, zakaj to sedaj predlagamo tukaj? Še naslednje korake naprej in naprej. Najprej moramo preveriti, naprimer, da če smo nekaj sprejeli deset let nazaj, da se to sedaj uveljavlja. Najprej moramo to preveriti in potem lahko zahtevamo nove ukrepe. In čisto mimo grede, ti ukrepi so vedno tudi precej dragi. Hvala lepa, čas. Az európai néppárt nevében egészében egyetért. Hvala lepa. Govorim o menu LSZ. Na splošno se strinjam s predlogom komisije. Kolegice in kolege, ILS je bila edina skupina, ki se je borila za centralizirani sistem. Sedaj no, um, je večina za ta sistem. Frontex bi moral imeti dostop do ECRIS TCN-ja, po našem mnenju. Imam pa samo eno vprašanje za komisijo. Tole me zanima. Kaj komisija misli o državljanih tretjih držav? ki imajo bodi si državljanstvo države EU ali pa dovoljene za bivanje. Kaj ti po našem mnenju bi morali se s tem razširiti še na državljane tretjih držav, ki so tukaj kot turisti ali pa kot migranti in so zagrešili kaznivo dejanje. Ne bi omenjal drugih tehničnih vprašanj, kaj ti to so že omenili sami kolegi. Hvala. Komisija. Res prosim, če bi se dala dve minuti. Hvala. No, komisija seveda je vesela, da parlament oziroma vaš odbor podpirata ta predlog, ki smo ga vložili pred nekaj časa in ga sedaj v svetu tudi še dokončno obravnavajo. Mislimo, da je ta predlog nujen in bo zapolnil vrzel, ki je obstala že od samega začetka ta centralizirani sistem bo zapolnil to vrzel, saj je po našem mnenju. Sedaj pa še par pripomp glede fotografij in pa kategorij kaznjivih dejanj, torej kje se zahtevajo prsni otisi in kje ne, potem naprej varstvo podatkov ter pa uh, zaščita otrok in drugi interesi. Uh, O vsem tem sedaj govorimo v svetu, zato mislim, da tukaj ne bi šel podrobnosti v zvezi s tem. Bi pa dejal, da želimo, da bo to učinkovito orodje, ki bo dopolnevalo trenutni sistem ECRIS, kajti ta je decentralizirana mreža. In s tem sistemom moramo sedaj čim prej gotoviti, katera država ima podatke o obsodbi. Trenutno tega ni bilo mogoče storiti, trenutno ne možeš dobiti teh podatkov o državljanih tretjih držav ali pa o apatridih. Sedaj želimo vzpostaviti nekaj učinkovitega preko centraliziranega sistema. Prvi sistem ECRIS omogoča uporabo kazenskih evidenc za eh, druge namene, ne pa za kazenske preiskave. No, večkrat uh, smo slišali to kritiko, ampak gledajte, um, ta namen je že v zakonodaji. Če ECRIS uh, lahko velja v skladu za nacionalno zakonodajo, za te druge namene, potem tudi e-kristecno lahko velja za iste namene. Potem dvojno državljanstvo, torej nekateri so državljani EU držav, imajo pa tudi državljanstvo tretjih držav. V tem se zelo pogosto pogovarjamo s svetu, to je eno izmed ključnih vprašanj. Vsi se mislim, da zavedamo, da seveda obstaja možnost diskriminacije in ja, bomo to vzeli na znanje. In sedaj v tej fazi mislim, da ne morem povedati kakšna bo morebitna rešitev na koncu v svetu. Sveda razumemo te pomisleke poslancev, torej, da ne smemo kršiti pogodb, to je čisto jasno vsem in prav tako ne smemo si dovoliti diskriminacije med državljani Evropske unije. Potem tudi postavljamo podporo za to, da se vključi fotografija, če je to na voljo, v skladu z nacionalno zakonodajo. Mislim, da si je tega želela tudi komisija v začetnem predlogu. In prav tako se je v odročni meri strimo z temi dvomi, da bi vključili Frontex kot še eno agencijo, ki ne bila torej tudi vključena v ekvistacijalni sistem. Eurojust, um, uh, Europol in pa Evropsko toživstvo bi lahko bilo vključeno v sistem. Uh, Torej, oni bi bili samo priključeni, ne bi vnašali podatkov, kajti res potrebujemo to pravosodno sodelovanje. No, glede Frontexa, tukaj pa tudi sami so pripričani, da je res nujno vključiti to agencijo v ta dostop. Potem pa še ocena učinka, gospa Infeld je govorila o tem. Eh, ja, gledajte, smo imeli to oceno učinka za začetni predlog, za direktivo. Eh, potem za to predlagano redbo smo imeli zelo dolg obrazložitveni memorandum, to smo tudi pridružili svetu in upam, da ste ga dobili tudi vi v parlamentu. Torej, um, vse to je bilo razloženo poleg začetne ocene učinka za prvi dokument. In na vsak način bomo v triologu govorili še o vseh teh vprašanjih. Hvala lepa, gospod Dalton. Hvala lepa in hvala lepa vsem kolegom. Kot prvo. Torej, če je prišlo do zadetka, potem te sistem na to pozori, potem te napoti na državo, kjer je prišlo do zadetka. Potem moraš državo zaprositi za dodatne informacije. Gre samo za zadetek, ne gre za to, da dobiš konkretne informacije. Samo zadetek, to kot prvo. Potem še dvojno državljanstvo. No, v poročilu tega nisem omenjal, zato ker sem želel slišati, kaj mislijo kolege o tem. Kajti ja, tudi samo osebno vem, kaj mislijo kolege, torej se strinjam z Denisom in pa uh, z gospodom Albrechtom. Tudi sam imam dvome glede tega, da bi vključili uh, eh, tudi te dvojne državljane, torej um, ljudi z dvojnim državljanstvom, kajti potem bomo diskriminirali. Imeli bomo naprimer um, osebe, ki um, imajo dvojno državljanstvo ali pa ne torej diskriminacija. Ampak tukaj se lahko pojavi tudi potencijala vrsev. Naprimer, nekdo je lahko obsojen v, državan, v državi članice EU um, in potem se lahko zgodi, naprimer, da nekdo ima to kazensko obsodbo, um, ampak ni vključen v sistem, zato ker ni bil obsojen v tretji državi. In Torej, zato me zanima, kaj tukaj mislijo kolegi. Pa še nekaj, v svetu mislim, da gredo še dlje kot mi in lahko bodo celo predlagali to, da torej bi lahko vključili v ta sistem tudi državljani, ki imajo dvoje državljanstvo, ampak dveh držav članic EU, EU, ne pa tretjih držav. Torej, to bo polemično vprašanje na vsak način. Zelo bi se zahvalil kolegom za pripombe, mislim, da je prav, da. Um, Tako vidimo, katero smeriti. Potem obsodbe, kazenske obsodbe. Uh, ja, nismo vključili tega zgornjega praga, ker ti to pogosto ne odraža tega, kaj se dogaja v državah članicah in pa kakšne so njihove evidence. Ponovno tukaj bi omenil pojasnilo, namreč to ponovno pomeni samo zadetek v sistemu. To še ne pomeni ničesar, dokler ne dobiš informacije od države članice, glede tega, kaj pomeni ta zadetek. Potem um, prepoznavanje obrazov oziroma fotografije. Ja, seveda, gledajte, vem, kakšno so pomisleke, ampak prav zato se že moramo iti samo na države, ki že imajo ta sistem v veljavi. Če imajo države ta orodja na voljo, potem bi mislili, da to lahko porabili. Zakaj pa ne? Sploh, ker nam ta orodja lahko pomagajo pri tem, da korektno, pravilno identificiramo ljudi. Torej, ne želimo, da nekdo napačno identificira posameznike. Potem še, Sofi, tvoje vprašanje, državljani tretjih držav to velja samo za kaznjena dejanja, ki so zagrešena v Evropski uniji, torej ne bi vključevali obsod, naprimer, ne vem, um, ko je prišlo do obsodbe v tretji državi z političnih razlogov ali kaj takšnega. Tukaj gre samo za obsodbe, torej, ko je prišlo do kaznjena dejanja tretji državi, ampak na ozemlju Evropske unije, potem Evropol. Evropol v tem poročilu in pa njihova možnost, da izmenjujo informacije z tretjimi državami in pa mednarodnimi organizacijami. Nasplošno se Evropol omogoča to, da sodelujo v skupnih projektih in preiskavah. Tukaj imam na voljo več možnosti, zakaj Evropol misli, da bi bile te informacije koristne. Naprimer, če Evropol preme informacije od Avstralije o kazenskih evidencah, naprimer o državljanih tretje države, ko gre naprimer za trgovino s sintetičnimi drogami. Ampak če želijo dopolniti um, slike o teh osebah, pa bi bilo morda mogoče to koristno, če bi torej dobili še te podatke. Ali pa ETIAS Eh, vloge, naprimer imaš lahko Kanačana, ki je prej dobil dovoljenje za vstop v Evropsko unijo in če pride do zadetka, naprimer um, glede informacij, ki je Europol dobil od ZDA, torej ta zadetek še ni jasna podlaga za to, da se lahko potem reče da ali pa ne za to dovoljenje za vstop. Ampak, če pa se vidi, da imamo to evidenco o prejšnjih kazenskih obsodbah, potem lahko Europol bolj utemeljeno razloži, kakšno njihovo priporočilo. Torej, zato gre, želimo boljše podlage za to, da se uporablja informacije na pravilen način. Zato sem vključil potem tudi Europol, pa tudi Eurojust, prav zato, ker uh, so oni kontaktna točka za tretje države. Potem še naprej Evropska obala straža, um, isto vprašanje, mislim, da bi lahko izboljšali njihovo delovanje. Uh, Ehm, pa še nekaj obalna straža je tam na žariščnih točkah in oni so ene izmed agencij, ki pomagajo pri nadzoru meja in zato mislim, da moramo imeti dostop do teh informacij, ki so zelo relevantne um, pri tem. Torej, tudi prejšnje obsodbe so pri tem pomembne. Potem pa še delegirani in izvedbeni akti, tega prej nisem omenil. No, o predlogu komisije sploh nisem govoril s tem v zvezi in seveda me zanima, kaj mislijo drugi, Denis je pa drugi, če se vam zdi da bi lahko spremenili um, izvedene akte v delegirane akte. Tega niso omenjali, ampak lahko to storimo, morda ni problema. Sem odprt za vse. Hvala lepa vsem za komentarje in mislim, da bomo nasplošno prišli kar do dobrega stališča Evropskega parlamenta, tako da boste to lahko vsi na koncu podprli. Se veselim našega sodelovanja. Hvala lepa, gospod Alta. Um, 27. november je. Yeah torej, um, do šestih rok za ložitev predloga sprememb. In če mi dovolite, gremo kar naprej na sledo točko. Um, samo 12 minut je ostalo za to točko do šestih. Torej, gospa Grapini, ste poročevalka za predlog mnenja za Evropsko strategijo za kooperativne inteligentne prometne sisteme. Gospa Grapini, prosim, beseda vaša. Činta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo kratka bom. Vesela sem, da sem pripravljalka mnenja pri tem poročilu. Odbor Tran je namreč pristojni odbor. Naj spostavim par vidikov. To poročilo obravnavam z vidika odbora Libe. Želela sem ustrajati na nekaterih vidikih, ki se nanašajo na zaščito uporabnikov. Inteligentni prometni sistemi temelijo na zbiranju in izmenjavi podatkov zasebnih in drugih akterjev. Gre za izjemno občutljivo vprašanje. Geolokalizacijske tehnike bomo uporabljali v okviru tega sistema ko gre za tehnologi breztično tehnologijo, ko gre za informacije v zvezi s prometom v realnem času, potem, ko gre za rezervacijo parkirnih mest in tako naprej in tako dalje. Te informacije bodo torej posredovane preko inteligentnih prometnih sistemov. Šlo bo za agregirane prometne informacije, informacije o nesrečah. Tu ne gre za informacije v zvezi z eno samo osebo. Po drugi strani pa bodo tu tudi osebni podatki, zato ker bomo lahko na podlagi teh osebnih informacij identificirali posameznika skladno za uredbo o varstvu osebnih podatkov. Meni sicer ni povsem jasno, kdaj začnemo obravnavati te podatke kot osebne podatke. Ali mora uporabnik dati izredno privolitev za delitev informacij. Mislim, da bi potrebovali kot prvo poenoteno pravno podlago, na podlagi katere bo tudi potekala obdelava podatkov. To bo potem veljalo za celotni notranji trg. Uporabnikov ne bi smelo kakorkoli prizadeti to, kako se obdelujajo podatki v državah članicah uporabniki morajo imeti možnost, da dajo privolitev za uporabo podatkov in tudi za namen uporabe podatkov. Teh podatkov ne smemo uporabljati v noben drug namen, razen za zbiranje podatkov. Upoštevati je treba tudi cilje. Obdelava podatkov je zelo občutljiva zadeva, pri čemer je treba upoštevati tudi ključen element in sicer prost pretok oseb potrebujemo natančna jamstva, da ne bo prišlo do zlorabe pri uporabi podatkov. Če osebni podatki niso potrebni ali pa če so potrebni samo v začetni fazi obdelave, potem to vrstni osebni podatki ne bi smeli biti predmet zbiranja, temveč bi morali čim hitreje biti anonimizirani. Če pa bo nujno obdelati podatke, bomo morali to storiti progledno, v vseh fazah obdelave podatkov. Zdaj sem vam nakratko predstavila bistvo tega poročila. Čakam tudi na vaše povratne informacije. Rok za vložitev predlogov sprememb je 24. november do 13. ure. Bistveno je, da zagotovimo to, da zbrani podatki ne bodo uporabljeni v kakršen koli drug namen, potrebujemo tudi poenoteno pravno podlago. Hvala lepa, gospod Albrecht. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil pripravljalki mnenja, gospe Grapini, za upravljeno delo. Mislim, da je to zelo dragocen prispevek k delu, ki ga upravlja odbor Tran pri teh vprašanjih. Rad bi podaril, kako pomembno je, da ne bomo podvajali dela. Sem pa to razbral tudi iz tega mnenja, namreč mi omenjamo splošno uredbo o varstvu podatkov, tudi uredbo o e-zasebnosti, da ne bo prišlo do razlik pri opredelitvah, kaj so to osebni podatki potrebujemo dodatne varovalke, naprimer, ko gre za voznike, za potrošnike v vozilih, za lastnike v vozil. Tu bi morali uporabljati više standarde. Ne smemo pa podvajati uredb, sklicevati se moramo na pravila iz splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jih moramo tako ali tako v tem kontekstu vedno uporabljati. Podpiram tudi uvedbo anonimizacije podatkov v postopkih, ki se uporabljajo v samovozečih vozilih. Tudi, ko gre za kodiranje, šifriranje, tu bi lahko storili še korak naprej. Tudi vprašanje odgovornosti pri varstvu IT sistemov je zelo pomembno. Z veseljem se bom še naprej z vami pogovarjal, zato da izboljšamo to mnenje, čeprav je tako ali tako že zelo dobro izhodišče. Hvala lepa, kolega Zdehovski. Toto opinijum, kje spravje, jaz sem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi kolegici za to mnenje. Pomembno je predvsem to, da začnemo to razpravo, predvsem z vidika tega, da zagotovimo ustrezna jamstva in varovalke za prihodnje, ko bomo imeli samovozeča vozila na cestah v Evropi. Strinjam se, da podatkov ne bi smeli zlorabljati. Bi vas pa vseeno rad v tem trenutku pozval, da ste previdni in da ločite zrno od plev. Mi bi si želeli dostopati do določenih podatkov, pa naj se gre za navigacijske namene ali pa za prilagajanje varnosti v vozilih anonimizirane podatke bi morali pri tem uporabljati. Pripravljalko mnenja bi prosil, da to upošteva pri nadaljem delu. Hvala, gospod Zdehovski. Gospa Grapini, besedo vam predajam nazaj. Mulcumest, mult. Najlepša hvala. Skupina Alde in nekateri drugi kolegi niso izrazili mnenja, kar mi je žal. Se pa strinjam s tem, kar sta povedala oba govornika. Upam, da bomo vse te točke uspeli vključiti v mnenje. 24. novembra je rok za vložitev predlogov sprememb in upam, da bomo do takrat imeli na voljo celovito mnenje. Ne želimo podvajati obstoječih uredb, res pa je, da ne smemo pretiravati. Te podatke moramo uporabljati, ampak zgolj v jasno opredeljene namene. And Hvala lepa, gospa Grapini. Kot ste že slišali, rok za vložitev predlogov spremembe 24. november do 13. ure. Hvala lepa. Štiri minute nas še ločijo do glasovanja. Hitri ste bili, zelo hitri in učinkoviti. Hvala lepa. glasov. Tako, kolegice in kolegi, lep pozdrav. Nadaljujemo z glasovanjem. Prosim, da sedete na svoja mesta. Glasujemo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Mnenje je pripravil kolega Boni. Kar nekaj predlogov je bilo umaknjenih, predlog šest strani poročevalca 26 FOS. O ostalih bomo govorili sproti. 38 gospe Wikstrom, Sinadino s 88, 89, 90, 91, 92, 93, 141, 143, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do 29. 86 in 87 tudi, skratka, cel kup predlogov sprememb je bilo umaknjenih, zato pri teh predlogih glasovanja ne bo. Zato začenjamo glasovanje s predlogom 94, gospe Ernst, predlog 94. Gospa Sargentini. Se upravičujem, to se nikoli ni zgodilo do zdaj, ampak moja glasovalna kartica je nekje druge, jo bom skušala pridobiti in nimam glasovalne kartice in jo bom skušala čim hitreje pridobiti. Prav bomo šteli vaš glas. Gospod Lopes, moja glasovalna kartica je na poti, ampak eh, štejte me, prosim, skupaj s skupino. Prav sporočita mi, kdaj boste kartici prejela. Začenjamo. 94, glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj smo pri treh kompromisnih predlogih, o katerih moramo glasovati v svežnju. Kompromis 1, kompromis 2 in kompromis 3. Glasujemo o teh treh kompromisnih predlogih. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeti. Zdaj bomo skočili na predlog 133. Predlog 133. Glasujte, prosim. ste našli predlog 133 na strani 5. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 4. Glasujte, prosim. Kompromis 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Kompromis 5. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6. Glasujte, prosim. Kompromis 6. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis sedem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednji predlog spremembe je 134. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 135. Glasujte, prosim. 135 in 137 skupaj se upravičujem. Glasujemo o obeh 135 in 137. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjena. Zdaj glasujemo o predlogih 138 in 139. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog 30. Glasujte, prosim. Ste našli predlog spremembe 30? Prav glasujemo. amendment 30. Smo pri predlogu spremembe 30. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 32. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 33. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 36. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 39. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 41. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 43. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 8. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Predlog 64. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 81, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 84, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. To je vse. Zdaj pa glasujemo še o celotnem besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Boni. Kolegice in kolegi, saja Libe se nadaljuje jutri ob 8.15. Imamo skupno sajo za odborom Ekon. Lep večer vsem. Še eno pomnik. Jutri bomo deležni predstavitve v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice in sicer v tej dvorani. Lep večer.